in sicer s prvo točko dnevnega reda. Iščem eh, kolege, ki naj bi se kmalo oglasili, ampak tudi njih ne vidim. No, ampak tisti, ki ste že tu, prosim, da se posedete. In eh, naj vas čisto počasi obvestim o točki 3 sporočila predsednice in sicer uh, o uh, eh, 24. marcu, srečanju iz dne 24. marca. Vse peticije so bile sprejete, razen naslednjih. Petica, peticija 1013 eh, bo posredovana Envi uh, za informacije in uh, tudi komisija bo uh, uh, morala podati še svoje informacije. Na to uh, eh, peticija 1020 in uh, eh, 1115 prav tako ostaja odprta in komisija bo posredovala še nekaj informacij. Na to peticija 1125 uh, je bila zglašena za dopustno. Uh, in eh, dopolnili jo bomo z ustreznimi informacijami, na to pa jo bomo poslali odboru Libe za mnenje in komisiji še za dodatne informacije. Glede točke B pa so rezultati naslednji. Peticija 60 eh, ostaja odprta in eh, predvidena je za razpravo na odboru na začetku naslednjega zakonodajnega obdobja, na to peticija nič 2024, eh, eh, tu eh, tudi ta ostaja odprta, dokler ne bomo sprejeli novih besedil, na to peticije nič 853, nič 316, nič 373 in 1227 in pa 1304 bodo odprte. Na to točka 4 razno. Tu bi vas opozorila na to, da prihajamo na, do konca mandata, če, temu, če to lahko verjamete ali ne. In imeli bomo še nekaj priložnosti, da se sestanemo. In sicer sama sem odgovorna za organizacijo odbora peti uh, in sicer prihodnjo sredo ob uh, eh, 18.30 pripravite se na prijetno druženje in tako boste imeli priložnost tudi kolegom zaželeti prijetno nadaljevanje. Kraj eh, koktejla pa vam bomo posredovali kasneje. Iščem eh, neko lepo eh, lokacijo, zato potrebujemo tudi nekaj. Um, pojasnil predsednika, ampak eh, moja želja je, da bi imeli kar se da lep kraj za to. Torej, ja, <laughs> moja ambicija je najvišja možna, ampak kakorkoli že, koktejl bo organiziran, zato se lahko pripravite. Sedaj pa bi bilo dobro, če bi imeli naslednjega govorca tu. Nadaljevali bomo namreč z gospa Becera in uh, nadaljevali bomo namreč z poročilom o evropskih državljanih. Okay, Beatrice Becera is obviously not here. No, očitno gospe Becere ni in zato dajem besedo zastopniku komisije. Marie-Hélène Boulanger, c'était tout. Dobrodošli in imate besedo. Hvala, gospa predsedojoča. Če se strinjate, bi rada spregovorila o treh točkah eh, in sicer eh, o samem poročilu, o njegovem učinku in eh, tudi povedala bi vam nekaj več o eh, tem, kaj se je dogajalo v zadnjih dveh letih, odkar je bila ta rezolucija sprejeta. Gospa Becera je poročevalka na, pri tem poročilu. Poročilo iz leta 2017 je bilo zelo uh, obsežno, in upam, da bomo imeli dovolj časa za to. Glede poročila o državljanstvu 2017 se boste gotovo spomnili, da je tudi svet eh, izdal eh, sklepe v zvezi s tem poročilom eh, v podporo predlogu komisije. In gotovo veste tudi to, da je ta parlament pripravil eh, poročilo v okviru odbora AFKO glede um, določb eh, pogodbe o evropskem državljanstvu. Komisija pozdravlja to poročilo in uh, tudi podpira cilje tega poročila. Glede priporočil, ki izhajajo iz tega poročila 2017, bi rada izpostavila naslednje. Uh, glede demokratičnih eh, pravic eh, smo lani, leta 2018 torej, pripravili poročilo o lokalnih eh, volitvah in sicer šlo je za volilne pravice evropskih državljanov na lokalni ravni. Govorili smo o um, obveščenosti eh, glede teh pravic, eh, o tem, kako olajšati eh, izvajanje te pravice in kako lahko deležnikom pri tem pomagamo. Demokracija je bila zelo pomembna tema lani. Eh, veliko dela je bilo posvečenega eh, evropskim, evropski demokraciji, pripravili smo kolokvi na to temo in tudi eh, evropsko anketo, s katero smo uspeli pridobiti zelo veliko informacij v zvezi z mnenjem državljanov, v zvezi z demokratičnimi pravicami v Evropi in to je zelo pomembna, pomembna smernica za naše, naše dejanja. Slišali ste tudi za eh, eh, Cambridge Analytico. Eh, komisija je septembra 2018 pripravila svežen priporočil glede varnosti volitev. Tu najdemo smernice glede varstva podatkov in tudi priporočila za države članice in za politične stranke. Tesno sodelujemo z državami eh, članicami, tudi v okviru evropske mreže eh, glede volitev eh, in izmenjujemo tudi dobre prakse na področju priprave in organizacije volitev. Imeli smo že dve srečanji te mreže in tretje srečanje pripravljamo ta teden. Na to, glede posredovanja informacij državljanom tu smo imeli kar nekaj uh, kampanj, uh, tudi na korporativni ravni. In pa uh, tudi nekaj zelo specifičnih uh, kampanj, ki se osredotočajo na manj znane uh, pravice povezane z državljanstvom. In uh, sicer, naprimer, uh, pravice, ki so povezane z varstvom potrošnikov. Želeli smo uh, ljudi obvestiti o teh uh, pravicah. Zahvaljujemo se tudi temu parlamentu eh, za eh, eh, delo pri obveščanju ljudi glede izvajanja teh pravic, kje, kdaj, kako lahko volijo in kje lahko najdemo relevantne informacije. Glede demokracije in pa informacij bi izpostavila Mm, dialog z evropskimi državljani, ki je bil organiziran uh, lani. V poročilu je tudi govora o enakosti, enakih pravicah. Veste, da je komisija zelo zavezana implementaciji uh, ukrepov v zvezi z enako, enako obravnavo. Um, Eh, skupnosti LGBTI in komisija bo tudi eh, pripravila poročilo v zvezi z napredkom na tem področju. Na to še nekaj drugih eh, pomembnih trendov. Tu bi izpostavila poročilo, ki ga je komisija pripravila pred nedavnim in sicer, sicer januarja letos. To poročilo se nanaša na uh, naložbene uh, scheme v Evropski uniji. Uh, tu uh, je bilo govora o teh uh, schemah uh, in uh, zlasti smo se osredotočali na pripravo uh, skupnega sklopa kriterijev uh, na uh, področju. Uh, tveganj eh, in pa varnosti teh schem. In vse, kar smo na tem področju naredili, je tudi objavljeno na naši spletni eh, strani in eh, uporabljamo vse, vsa priporočila glede preglednosti, zato boste vse te podatke, dnevne rede in tako dalje našli na naši spletni strani. Na to eh, smo predvsej napredovali tudi na eh, področju osebnih izkaznic eh, in pa osebnih dokumentov rezidentov. In sicer uh, smo delali na bolj varnih eh, dokumentih, eh, eh, zlasti za državljane v gibanju. Na ta način jim bomo lahko zagotovili bolj varne osebne dokumente, ko bodo potovali iz ene države v drugo. In pričana sem, da bo, boste o tem tudi glasovali na mini plenarnem zasedanju. Uh, Na to eh, smo predlagali eh, dok, eh, potovalne dokumente za nujne primere. Naprimer, v primeru, da so vaši dokumenti ukradeni ali izgubljeni in se morate nujno vrniti v svojo državo. To je komisija potrdila in sedaj se to obravnava svet. Ne bom šla sedaj čez cel seznam. Rada bi izpostavila samo to, da je tu pomembna tudi sodna praksa sodišča in komisija vedno tudi prispeva k tej sodni praksi. Lani smo imeli zelo pomembno eh, zadevo, komen, in sicer je šlo za. Um, uh, prost eh, pretok prebivalstva, šlo je za homoseksualni par. Uh, Eh, na to smo imeli uh, Shepard uh, zadevo uh, letos v zvezi z uh, izgubo pravic uh, državljanov zaradi Brexita. Glede uh, prihodnega dela pa naj spregovorim o uh, pogodbenih določbah. Uh, pogodba uh, predvideva, da mora komisija vsaka tri leta eh, tudi eh, poročati o eh, implementaciji določb pogodbe, ki se nanašajo na pravice državljanov in to komisija tudi počne. Hvala. Hvala. Naj povem, da ta odbor, odbor za peticije, že od začetka tega mandata poskuša na več načinov spodbujati tudi udeležbo na evropskih volitvah in to na različne načine. Prepričani smo, da bi bila reforma eh, zakona o volitvah eh, lahko takšna priložnost, da bi lahko eh, te volitve še demokratizirali in komisija je tudi pripravila akcijski načrt eh, glede eh, elektronskega, eh, elektronskih volitev in želeli bi, da se ta sistem tudi razširi za uporabo na vse evropske državljane. Komisija je v tem poročilu tudi naprošena, da obravnava pritožbe v zvezi z pravico oziroma z volilno popravico v Evropski uniji in um, tudi glede evropskih državljanov, ki se pač iz enega ali drugega razloga preselijo iz ene države v drugo, naprimer zaradi eh, dela, družinskih eh, razlogov ali zaradi študija, ti državljani morajo imeti možnost, da eh, še naprej glasujejo v, pri nacionalnih volitvah, kar naprimer ne velja za britanske državljane, kot vsi vemo. Ti po 15 letih izgubijo to pravico. In za ta odbor je bilo to zelo pomembno, to smo tudi izpostavili pri eh, pogajanjih o brexitu. To smo kot institucija tudi posebej izpostavili in eh, želeli bi, da se to še posebej previdno obravnava v tem odboru mislim, da smo lahko eh, ob koncu zakonodajnega eh, obdobja eh, zelo ponosni na to, da smo izpostavili tako pomembne vidike tega vprašanja za evropske državljane in njihovo udeležbo. Želi kateri od kolegov tu kaj prispevati, spregovoriti? Ne? Dobro, potem pa mislim, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In sicer eh, izmenjava mnen z Evropsko varuhinjo človekovih pravic eh, Emily O'Reilly v zvezi z njenimi predlaganimi novimi pristojnostmi. Ampak je ni. No, eh, mislim, da je na poti, zato bomo počakali nekaj trenutkov, dokler ne pride. Morda je zunaj. Upamo, da je zunaj. Če želi kdo drug besedo, pa kar izvolite. Peter Jar ima vedno nekaj pomembnega zapovedati, ampak danes ne. Kdo drug? Peter, Peter, izvoli. Hvala lepa, predsednica. Kot rečeno, nisem spremljal tega poročila o državljanstvu Evropske unije. Ampak to je v bistvu antibiotik proti brexitu na nek način tega sem se spontano spomnil, vsaka tri leta sicer naredimo poročilo glede tega, ampak o tem bi morali razpravljati še pogosteje. Namreč eh, državljanstvo Evropske unije je to, kar nas združuje. Naše državljane bi morali spodbujati k temu, da sprejmejo to identiteto evropskega državljanstva. V naslednjem mandatu bomo gotovo obravnavali tudi naslednje vprašanje. Kaj se zgodi, ko ima nekdo nesrečo, ko um, zboli, ali v tem primeru obišče najbližjo bolnišnico ali najbližjo nacionalno bolnišnico? To je namreč pomembno vprašanje. Če res verjamemo, v to eh, evropsko državljanstvo, moramo razmisliti tudi o tem vprašanju in razširiti evropsko državljanstvo tudi na takšne primere. V okviru našega odbora namreč večkrat opazimo, da naši državljani izkoriščajo te možnosti, ampak da jim to včasih ni omogočeno. Mi se moramo zauzemati za državljanstvo Evropske unije, to namreč združuje našo družbo. Evropska unija namreč ni projekt različnih vlad, ampak je to projekt državljanov za državljane. Mi smo lahko samo ponosni na to. Odbor peti bo, upam, da v naslednjem sklicu nadaljeval tam, kjer bomo mi delo končali, namreč veliko dela nam še ostaja. Much, Peter, for... Hvala lepa, Peter. Sedaj pa pozdravljamo našo uh, drago prijateljico in pa kolegico, Evropsko varuhinjo človekovih pravic, Emily O'Reilly. In eh, prosili smo vas, eh, da se odzovete na uh, to, um, to poročilo o uh, rezoluciji uh, v zvezi z uh, izvajanjem uh, pristojnosti Evropskega varuha človekovih pravic. Torej imate besedo in prosimo vas, da se odzovete na to rezolucijo. Dobar dan vsem, eh, spoštovani poslanci, eh, spoštovana kolegica. Hvala lepa za vaše eh, povabilo in za to izmenjavo mnenj v zvezi z predlaganih novih sposobno, pristojnosti Evropskega varuha, varuha človekovih pravic. Naj najprej spregovorim o zadnjih eh, petih letih. Eh, Evropski parlament mm, je vse čas podpiral moj eh, urad in to na področju transparentnosti, brexita, delovanja sveta, večjezičnosti v evropskih institucijah, o kodeksu obnašanja, o konfliktih interesov in tako dalje. Letno poročilo odbora peti v zvezi z dejavnostjo varuha človekovih pravic je bilo vedno zelo podprto in tudi moje eh, pod, po, posebno poročilo v zvezi z transparentnostjo v svetu eh, je prejelo veliko podporo. Veseli me, da eh, parlament in pa zlasti ta odbor, da me je tako podpiral. Vemo, da je eh, urad varuha človekovih pravic eh, lahko samo tako močen, kot je močna njegova podpora. Februarja je bil eh, status ombudsmana revideran. Vsi so to podprli. Zahvaljujem se zlasti gospodu Rangelu in gospodu Alkonu, da sta prevzela vodstvo pri tem zelo pomembnem poročilu. Glede na to, da nisem bila sama udeležena v revizijo svojega statusa, eh, se eh, v celoti strinjam s tem, da mora biti statut eh, usklajen z Lizbonsko pogodbo in Eh, komisija in svet eh, bosta eh, ta mesec o tem tudi razpravljala. Zanima me, kako se bo svet odzval na predlog parlamenta. Kot rečeno, moj urad je majhen, ima pa zelo pomemben mandat in če želimo, da moja ekipa ta mandat izvede v interesu vseh evropskih državljanov, mislim, da imamo nekaj zelo pomembnih elementov za prihodnost. Prvič, Eh, neodvisnost eh, je ključnega pomena. To pomeni, da morajo imeti državljani eh, neodvisen organ, na katerega se lahko obrnejo v primeru, da mm, imajo težave z javno upravo. Na to ima moj urad tudi precej preiskovalnih pooblastil, kar pomeni, da lahko eh, na eh, isti nogi kot eh, ostale inštitucije preverja dokumente, zaslišuje evropske uradnike in tako dalje. Kot varuhinja človekovih pravic ne izdajam zavezujočih odločb, ampak to je pač oblika mehke moči. Na to tretji element je povezan z viri. Zaenkrat eh, imamo v uradu 65 eh, zaposlenih eh, in obravnava več kot 2000 eh, pritožb v 24 jezikih. Pritožbe so se povečale za 17 odstotkov v tem mandatu. Prav tako smo sporožili tudi nekaj proaktivnih preiskav, okrepili delo z nacionalnimi organi in vse to zahteva vire. Evropski parlament je predlagal eh, revizijo eh, in eh, s to revizijo tudi daje nova pooblastila ombudsmanu, zlasti na področju žvižgačev in pa nadlegovanja ampak to bi pomenilo, da bi potrebovali tudi eh, več zaposlenih, če želimo eh, ohraniti eh, raven mm, kakovosti dela na pritožbah. Kot so povedali že moji predhodniki, bom tudi sama naredila vse, kar je mogoče, zato da bodo vsi podpirali naše delo in glasovanje v februarju je pokazalo, da eh, urad ombudsmana eh, uživa široko podporo in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnem zakonodajnem obdobju. Ko bo Evropski parlament eh, ponovno izvoljen, bodo organizirali tudi volitve za varuha človekovih pravic in za vašo informacijo naj povem, da je moj namen biti še enkrat kandidatka in če me boste počestili z novo izvolitvijo, bom nadaljevala z delom, eh, ki sem ga začela leta 2011 in poskrbela za to, da bo urad še naprej eh, koristen in da bo še naprej služil evropskim državljanom. Hvala lepa za vaše zaupanje in hvala lepa za vašo povabilo. Hvala. Rada bi eh, povdarila, da podpiramo in to zelo široko večino to besedilo, to je zelo dobro in vedno se veselimo dobrega sodelovanja tudi v prihodnih dneh. Želi kateri od kolegov besedo v zvezi s tem? Potem pa dajem kar besedo komisiji. Gospod Lefevre. Hvala lepa, gospa Vikstrom, hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa eh, tudi eh, gospe O'Reilly za vašo prisotnost tu. Želeli ste, da vas obveščamo o naši eh, časovnici, o našem začasnem koledarju v zvezi z eh, mnenjem, ki naj ga komisija poda v zvezi z revizijo statuta. Eh, kot veste, smo 25. marca šele prejeli dopis parlamenta, zato je še malce prezgodaj, da bi imeli kakršenkoli provizoričen koledar, ki bi bil zanesljiv. In prav tako tudi parlament v svojem dopisu ne predvideva nobenega takšnega roka. Je pa jasno, da smo že začeli analizirati to predlagano revizijo in to, odkar je bila ta rezolucija sprejeta pred nekaj eh, tedni. Ta revizija vključuje številne spremembe, zlasti eh, spremembe, ki so bile uvedene na plenarnem zasedanju, kjer je bilo besedilo sprejeto. Eh, iz tega razloga bo pač treba eh, eh, zadeve bolj podrobno analizirati. Na to bo treba spoštovati tudi vse notranje postopke, redakcije, posvetovanja z vsemi službami in tako dalje. In na to bo v končni fazi treba tudi spoštovati postopek sprejemanja takšnih takšnega mnenja komisije, to mora sprejeti tudi kolegi komisarjev. In na koncu bomo posredovali odgovor in to čim prej ob upoštevanju predhodnega notranjega postopka, ki ga je pač treba upoštevati. Hvala. Je vous remercie, monsieur Lefebvre. Um, Hvala lepa, gospod Lefebvre. Gospod O'Reilly, se želite odzvati? Pa še Peter je tukaj, izvolite. Ja, sem se moral kar malce nasmejati, gospa predsednica, namreč naslednjič, ko bomo poslali dopis Evropske komisiji, bomo tam gotovo napisali tudi datum, zato da bomo vedeli, dokdaj bo komisija morala odgovoriti. Ampak mislim, da je jasno, da mi vedno pričakujemo odgovor od njih. Veselim se odgovora, gospe ombudsmanke, ampak eh, omenil bi še nekaj glede transparentnosti. Pri treh glavnih inštitucijah Evropske unije v parlamentu, svetu in komisiji je transparentnost po mojem mnenju dobra. Naši državljani so ponavadi vedno presenečeni, ko jim povem, da lahko spremljajo vse razprave, saj so te ponavadi javne in se prenašajo preko spleta. Glasovanje je tudi poimensko, tako da lahko vedno preverijo zapisnike, kako je nek eh, poslanec glasoval glede določene teme. Poleg tega imamo tudi registr transparentnosti eh, za različne uh, lobiste in tako naprej. Parlament je torej zelo na dobri poti. Komisiji tudi gre dobro, čeprav bi se lahko še izboljšala. Glavni problem pa je po mojem mnenju še vedno v svetu. Po mojem mnenju je svet še vedno nekakšna črna škatlica, črna skrinjica. Dobijo se, sprejmejo nekaj in nihče ne ve, kako je to potekalo. Vedno znova nam povedo, da je pomemben samo končni sklep, ne pa način sprejetja odločitve. Ampak praktično gledano je tako, da se svet nekaj odloči, predstavniki držav gredo eh, nazaj v svoje države in potem trdijo, da jih je nekdo v Bruslju prisilil v to odločitev, da so jih eh, manipulirali, da so to sprejeli kaj takšnega. Mislim, da bi potrebovali tudi tam transparentnost, tako kot v parlamentu. Razumem, da potrebujejo interno posvetovanje in eh, da potrebujejo čas, da se pripravijo dokumenti, ampak pri glasovanju bi morali javno objaviti, kako je kdo glasoval. na tak način morajo tudi poslanci, kot tudi predstavniki sveta sodelovati. Namreč drugače bo vedno znova prišlo do vtisa, da so tukaj nekakšni predstavniki, ki manipulirajo z ločitvami. Prosim, da ustrajate pri tem, gospod Ombudsmanka, mi vas bomo vsekakor podpirali pri tem, da zahtevamo dodatno transparentnost pri svetu. Kot rečeno, po mojem mnenju je svet črna skrinica, kjer se sprejemajo sklepi, države članice pa ne želijo objaviti, kdo je kako glasoval. To se mi zdi precej nepravilno. Hvala lepa, Peter. Vse skupaj bi nas rada spomnila tudi na člen 928 PDEU, ki omogoča Evropskemu parlamentu, da pridobi mnenje strani komisije in potem strinjanjem sveta sprejme uredbo o tem, ki sprejema pravila za delovanje ombudsmana. Prav zato moramo računati na komisijo, da nam bo pri tem pomagala. Upam, da ste torej sedaj dobili ta naš dopis. Vem, da se bri, bliža konec mandata Evropskega parlamenta, ampak v naslednjem sklicu se bomo gotovo vrnili k tej temi. Emily, želiš še enkrat besedo? Hvala lepa, gospa Vikstrom. Vsekakor bo zelo zanimivo pridobiti mnenje komisije glede tega vprašanja predvsem kar se tiče transparentnosti sveta, pa bi povedala še naslednje. Tudi to, kar je povedal gospod Jar, je bilo odraženo v našem poročilu o transparentnosti v svetu, ki ga je parlament z veliko večino potrdil. Dve specifični priporočili smo podali. Prvič, odločitve držav članic naj se beležijo in eh, potem kasneje objavijo o primernem trenutku. Ni nujno, da je vse tako javno. In potem še vprašanje tega, koliko se omejuje dostop do dokumentov. Naša izkušnja je, da se dokumenti v bistvu samodejno označijo za zaupne, ne glede na to, ali je potreba potem ali ne. in v tem primeru se potem ti dokumenti eh, onemogočijo za dostop javnosti. Že večkrat sem povedala, da v določenih primerjih, ko prihaja do težavnih vprašanj, ki jih je težko sprejeti, potrebujemo koalicijo različnih sil, da se to sprejme. Ombudsman tukaj glasu, deluje z enim glasom, parlament ima pomembno moč pri tem, ampak tudi v svetu moramo najti predstavnike, ki bodo zagovarjali naše mnenje. Nekatere države članice, naprimer nizozemci, danci, švedski, eh, švedi in drugi, se zauzemajo za takšno transparentnost, ampak to je zelo počasen postopek. Naslednje nas čaka finsko predsedstvo in oni so že povedali, da želijo izboljšati transparentnost v času svojega predsedovanja. Na tak način bi lahko res eh, izvedli višji pritisk na svet. Brexit in druge krize so imele žal neke določene posledice, ampak imele so tudi pozitivni učinek, namreč eh, državljani se bolj zanimajo za Evropsko unijo, bolj razumejo, kaj se dogaja in del razloga, zakaj smo pripravili poročilo, je tudi to, da pokažemo odgovornost inštitucij, kar se tiče sprejemanja odločitev ne želimo uspodbujati te kulture, ko se ljudje ne zavedajo vloge lastnih vlad in ministrov pri pogajanju o določenih uredbah in pri sprejemanju teh dokumentov. Hvala lepa. To je pa tudi vse glede te točke na dnevnem redu, kar nadaljevali bi in sicer za delavnico o nasprotju interesov. Integriteta, odgovornost in preglednost v institucijah in agencijah Evropske unije. To je naslov gre za tematski sektor C za odbor za peticije, ki je pripravil to delavnico. Vse vas lepo pozdravljam pri eh, tem dogodku, še posebej pa bi pozdravila gospoda Terry Carbaza, da se mi pridruži in da pomaga pri predsedovanju k temu dogodku spoštovani poslanci, govorci in eh, vsi, ki sodelujejo, v veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tej delavnici. Za začetek nekaj tehničnih informacij. Vsi lahko sodelujete v vseh jezikih, vse 24 jezikov je na voljo. Tolmačenje je omogočeno v vse jezike, razen v portugalščino, finščino, češčino, litvanščino in hrvaščino. Delavnica se prenaša preko spleta, tako da bodo vsi prispevki govornikov in eh, gostov posneti. Predstavitve in drugi materijali so na voljo v dvorani v papirni obliki, na voljo pa so tudi na spletni strani odbora Peti, če želite elektronsko različico teh dokumentov. Še enkrat lepo pozdravljeni. Osredotočili se bomo na konflikt interesov v širši um, v širšem okviru integritete, odgovornosti in preglednosti v inštitucijah in agencijah Evropske unije kot vsi vemo, so ta vprašanja tesno povezana. So podlaga za dobro delujočo vladavino prava in tudi za dobro delujoče gospodarstvo. Uspodbujajo dobro upravljanje in zaupanje v politične postopke odločanja. Na tak način povečujejo tudi legitimnost dejanskih javnih inštitucij. To so tudi pomembna politična orodja pri preprečevanju korupcije in slabega upravljanja. V tem okviru imamo kar nekaj uredb, ki eh, želijo preprečiti in se izogniti konfliktom interesov. To se je razvilo usporedno s tem, da so naši državljani vse bolj pozorni na ta vprašanja. Pravzaprav smo se zato v našem odboru odločili, da bomo danes organizirali razpravo o tej temi, zato ker želimo pojasniti in okrepiti etični okvir znotraj evropskih inštitucij in agencij. Gre za tekoči postopek in nikoli ne bomo mogli reči, da je ta naloga opravljena. Vedno znova se moramo posvetiti temu vprašanju. Vsaka institucija ima prednosti in slabosti določene šibke točke in eh, zato se moramo kar najbolje potruditi, da zapolnimo vrzeli, ki še obstajajo. Evropski parlament je to sklenil v eh, svoji resoluciji 14. septembra 2017, ko smo pripravili resolucijo integriteti, transparentnosti in odgovornosti v evropskih institucijah. Decembra 2018 smo pripravili poročilo o dejavnostih Evropskega ombudsmana 2017. Prejšnji teden smo sprejeli tudi razrešnico za 2017, v kateri smo zelo jasno zapisali, kakšno je naše mnenje glede nasprotja interesov. Predvsem pri imenovanju višjih uradnikov, pri uporabi evropskih sredstev in tako naprej. V resoluciji smo se zavzeli za enotno evropsko strategijo za izogibanje konfliktom interesov. V času te delavnice bomo najprej prisluhnili eh, ombudsmanki Emily O'Reilly in še enkrat se jih zahvaljujem za to, da eh, sodeluje pri tem dogodku. Gospa O'Reilly nam bo podala pregled glavnih dogodkov, ki so se zgodili v Evropski uniji v zadnjem času in ki jih je vzpodbudil urad ombudsmana podala pa nam bo tudi izzive, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti. Prisluhnili bomo Kristjanu Roku, direktor za zdravje in dobrobit in dobre delovne pogoje v direktoratu za človeške vire in varnost Evropske komisije. Potem pa se bomo posvetili konfliktom interesov v evropskih interesih. To bo podala eh, Anastasija Razporadu nadomešča gospod Ellen Voss, ki je profesorica evropsk, za evropsko pravo na Univerzi v Maastrichtu. Naša gostja bo predstavila preliminarne rezultate študije, ki jo je naročil eh, naš odbor. Na koncu pa bomo prisluhnili še eh, Dirku Detkenu v imenu mreže evropskih agencij. Govoril bo o konfliktu, o eh, konfliktu interesov pri upravljanju evropskih agencij. Sedaj pa bi še enkrat dala besedo Emily O'Reilly za njen nagovor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica, in eh, lepo zdrav vsem skupaj še enkrat. Za začetek bi povedala naslednje. Evropske institucije nasplošno so napredovale pri tem, da poskušajo biti bolj pregledne in odgovorne. S pomočjo vašega odbora je naš urad, civilna družba in veliko drugih uradnikov dosegalo najviše standarde za um, preglednost, odgovornost in integriteto v Evropski uniji. Večina mojih pregledov ugotovi, da ni prišlo do nobenih težav. Nekaj pa jih je ugotovilo tudi, da je prišlo do nekaterih eh, napačnih odločitev. Junkerjeva komisija je izboljšala dejansko situacijo glede odgovornosti evropskih inštitucij, to pa je tudi glavni namen preglednosti. Sodelovanje med službami komisije in mojim uradom je nasplošno dobro. Ko se komisija sestaja z lobisti, je to objavljeno. Komisija prav tako želi izboljšati svoj registr lobistov. Izboljšali so tudi kodeks obnašanja komisarjev, poleg tega pa imamo tudi veliko stopnjo preglednosti pri pogovorjih in pogajanjih o brexitu. Komisija je tudi prva institucija, ki je na podlagi mojih priporočil objavila imena visokih uradnikov, ki eh, so zapustili svojo službo in se zaposlili v zasebnem sektorju, da bi tako upravljali z nasprotji interesov. Druge institucije in agencije tudi sledijo temu zgledu in tudi sledijo svojim obveznostim v skladu z 16. členom uredbe o eh, zaposlenih. Tukaj pa je še veliko možnih izboljšav. Pripravila sem poročilo o tem, kako komisija upravlja takšne spremembe zaposlovanja svojih eh, delavcev. To je sledilo prej opravljenim raziskavam. Le malo se spremeni čez noč, kot ombudsmanka poskušam spremeniti dolgoročen pogled in ravnanje na tem področju, zato mora biti precej uh, eh, ustrajna. Pomembno je, da zagotovimo varno izmenjavo veščin v tem primeru ko gre za nekoga, ki je zaposlen v zasebnem sektorju. Ampak tukaj obstajajo tudi tveganja, ki jih je potrebno upo upravljati. Ne smemo dovoliti nasprotja interesov. Poleg tega moramo preprečiti, da se zlorabljajo in razkrijajo zaupne informacije. Bivši zaposleni pa lahko uporabijo tudi svoje kontakte z bivšimi kolegi za lobiranje to vse moramo razumeti v okviru potencialnih koristi. Namreč eh, včasih je dobro zaposliti tiste zaposlene, ki imajo dobre izkušnje iz eh, zasebnega sektorja. To je še posebej pomembno za agencije, ki delujejo na specializiranih tehničnih področjih. Pravica do dela je temeljna pravica in zato je problematično tukaj pripravljati omejitve za de delo. To mora biti eh, sorazmerno in upravičeno. Na splošno gledano je komisija tukaj dosegla veliko napredka od takrat, ko sem pred nekaj leti pripravila prvo poročilo o tem vprašanju. Vseeno pa mora komisija razmisliti o tem, ali lahko še bolje obravnava vprašanja nasprotja interesov, še posebej pri majhni, majhnem številu višjih uradnikov, ki se potem zaposlijo v zasebnem sektorju. V nekaterih določenih primerjih bi morali celo prepovedati te nove zaposlitve v skladu z pravilnikom o zaposlenih. Komisijo sem pozvala, da objavi več informacij in bolj redno objavlja te informacije o tem, kateri višji uradniki zapustijo svoje delovna mesta na komisiji in v agencijah kot, in se potem zaposlijo v različnih eh, odvetniških pisarnah in kot svetovalci drugod. Vem, da se je eden izmed višjih uradnikov pravkar zaposlil v odvetniški pisarni, zato da bi omogočil strateško svetovanje različnim eh, strankam glede globalnih in evropskih interesov pri naložbah, zakonodajnih vprašanjih in tako naprej. Iz spletne strani tega podjetja je bilo jasno, kako cenijo njegove izkušnje v. Eh, Evropski uniji, še posebej, ko gre za primere združitev in eh, podobnega. Obstaja torej kar nekaj težav, ki jih moramo razumeti. Obstaja ta razcep med obveznostmi, ki eh, obstajajo za določene ljudi, ki so bili zaposleni za Evropsko unijo in se želijo potem zaposliti v zasebnem sektorju. Seveda je za zasebni sektor zelo dobro, če pridobijo interne informacije iz eh, komisije in če na tak način pridobijo tudi pomembne kontakte. Spremembe so seveda samo počasne. Mi smo sedaj sprejeli odbor, ki preučuje različne primere, osredotočili pa smo se predvsem na nekaj generalnih direktoratov, kjer želimo doseči napredek. Seveda imam drugačno mnenje glede določenih aspektov eh, pri komisiji. Eden izmed takšnih primerov je tudi imenovanje trenutnega generalnega sekretarja, ki je bil zaposlen tam lani. Pri razrešnici je parlament jasno zapisal, da je to imenovanje zelo um, široko interpretiralo zakonodajne možnosti ali jih je pa celo preseglo. ta primer smo obravnavali ločeno, namreč dve ločeni pritožbi z političnih skupin tega parlamenta smo dobili, potem pa smo čakali še na to, da bo odbor za proračunski nadzor končal svoje delo. Pričakovali smo tisoče strani poročila in na koncu smo odločili, ugotovili, da obstajajo štiri vsaj štiri eh, napake pri tem imenovanju. Komisija tega ni sprejela in tudi ni sprejela naših priporočil glede tega, kako izboljšati postopek v prihodnosti. Poleg tega je zavrnila tudi resolucije parlamenta. To imenovanje je ustvarilo veliko škode in to je veliko razočaranje glede na to, kako se to odraža na ugled Evropske unije in na naslednje evropske volitve. Ampak ta primer je po mojem mnenju zelo atipičen in ni reprezentativen za um, običajno imenovanje in za običajno komunikacijo med ombudsmanom in komisijo. Izjemna narava tega primera in tudi način obravnave tega primera je zelo povezano z um, vplivno vlogo generalnega sekretarja in glede na to, kakšno javno in politično vlogo ima, kar je zelo nenavadno za nekega civilnega uslužbenca. Generalni sekretar gotovo uživa v visoki stopni zaupanja strani predsednika komisije in drugih komisarjev. Uprava Evropske unije ima torej zelo visoke standarde, pogosto više kot večina držav članic, še posebej pa v primerjavi z ZDA in drugimi deli sveta. nespoštovanje standardov v nekih izjemnih, ampak zelo vidnih primerjih pa močno škodi našemu ugledu in zato moramo to v prihodnosti preprečiti. Preden zaključim, kot verjetno veste, tudi koordiniram Evropsko mrežo ombudsmanov, ki združuje 19 regionalnih in nacionalnih ombudsmanov v Evropski uniji. Vsako leto predsedujem naši konferenci in vse vas vabim, da se udeležite naše konference 8. aprila, ko bomo govorili o stanju demokracije v Evropi. Veseli me, da se bo udeležil podpredsednik tega odbora in tudi Mišel Banje nas bo nagovoril. Pozdravila bi odlično delo, ki ga opravljajo mnogi uradniki v Evropski uniji in zato sem lani začela tudi z Evropsko nagrado za civilne uslužbence. Pred kratkim smo zaključili sprejemanje nominacij za letošnje nagrade in eh, videli smo od, ogromno odličnih primerov dobrega dela. Junija letos bomo podelili to nagrado in pozdravljam to priložnost, zato da lahko moj urad izpostavi dobro delo v javni upravi v Evropske uniji in izjemno pomembno delo, ki ga upravljajo ti zaposleni. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa vprašanja. Če ima kdo kakšno vprašanje, to se mi zdi najbolj pametno, da na tak način nadaljujemo. Namreč gospa O'Reilly nas mora kmalo zapustiti, zato bi kar takoj začeli z vprašanji poslancev za gospo O'Reilly. Virginie Rosier, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi pozdravila tudi ombudsmanko. Verjetno veste, da v Evropskem parlamentu in v našem odboru še posebej posvečamo veliko mero pozornosti delu, ki ga opravljate, zato smo tudi organizirali to delavnico, ki se nanaša na integriteto v institucijah in ki se nanaša tudi na integriteto vseh oseb, ki delajo v institucijah v imenu moje skupine, skupine SD, pa ne zgolj v svojem imenu, bi se rada zahvalila, da ste organizirali delavnico na to temo. V zadnjem obdobju je prišlo do parih dogodkov, ki kažejo na to, da bi moral parlament nadaljevati z vašim odličnim delom, predvsem pa bi morali opozoriti na mok nekaterih drugih institucij, ki bi lahko dejansko črpale na vdih tudi v sklepih, ki ste jih pripravili. Preglednost, etika, dobro upravljanje, to so temeljna načela, s vami se strinjamo glede tega in mi se zato resnično borimo. Mi se skupaj borimo za to, tako znotraj parlamenta, kot tudi v odnosu do komisije in sveta. Zagotovo bomo še kaj povedali na temo registra preglednosti glede statuta ombudsmanke, glede poročila o dejavnostih. Šele v tem kontekstu bomo lahko ugotavljali, ali se ta ključna načela v resnici v celoti izvajajo. Na podlagi teh načel delujejo institucije. Če teh načel ne bo več, bo naša skupna legitimnost postavljena pod vprašaj. Petletni mandat se počasi izteka, zato smo dolžni tudi s kritičnim pogledom obravnavati zadnjih pet let. Po mojem mnenju so bila ta zadnja leta preveč natrpana z delom, premalo je bilo iskrenih odkritih razprav kar zadeva načelo dobrega upravljanja, tu se mi zdi, da nismo ravnali najbolj uspešno, še posebej, ko gre za dejavnosti gospoda Barosa, ki zdaj dela v veliki banki, ki nam je vse še posebej znana, gre za Goldman Sachs, ne, ne da bi jo želeli spostavljati, ampak držimo se načel, ampak nekateri ne spoštujejo ne duha, ne črk teh načel. Poglejte si, kaj se je zgodilo z nekdanjim komis predsednikom komisije Barosom. Poglejte si, kaj se dogaja naprimer pri zasebnih bankah, koliko je tam zasebnih računov, da ne omenjam tega, kar se je zgodilo pri gospe Kröz. Skratka, prišli smo do določenih meja, za katere smo si želeli, da se sploh eh, ne bi pojavili. Potem je tu še imenovanje Selmajerja na mesto generalnega sekretarja v svetu, tudi to je hudo sporno prav imate, ko povdarjate. Da gre tu res za najbolj znane osebnosti, ampak nažalost delovanje teh parih posameznikov meče slabo luč na delo ostalih uradnikov v institucijah, ki upravljajo dobro, zgledno delo. In s tem delamo medvedjo uslugo tako institucijam kot tem ostalim uradnikom. Poleg tega pa se mi zdi, da zaradi tega državljani vse manj zaupajo v institucije kako lahko torej verjamemo v neutralnost institucije, ki bi morala biti varuhinja pogodb, če v nasprotju z vsemi pravili, omenili ste štiri primere slabega upravljanja, vzpostavimo torej funkcijo, generalnega sekretarja in na to funkcijo postavimo nekoga, ki je zelo aktiven tudi na ravni politične skupine in ki ima določene funkcije. To sicer ne pomeni, da politični funkcionarji ne bi smeli biti imenovani na to mesto, ampak vseeno bi se morali vprašati o modalnostih, o obliki, o vsebini teh imenovanj, kaj je potem s slabim upravljanjem in z vojnimi funkcijami. V tem primeru pride do kršenja pravil, prihaja do nepravilnosti, do nepravilnosti prihaja tudi pri argumentih, ki se uporabijo za to, da se prikrije prvotna napaka. Zato me zanima, katere bi lahko bile naslednje faze, do kot lahko gremo, da bi na novo zgradili. Zaupanje. Ne gre za to, da bi zaupanje gradili, ampak na novo ga je treba vzpostaviti. Mislim, da je zaupanje upravičeno upadlo v institucije. Lahko bi se pogovarjali tudi o tem, kaj je moč storiti v okviru naslednjega mandata. Ni morda smiselno, da se osredotočamo izključno gospoda Zelmajerja, ampak zanima me, kaj lahko okrepimo. Pravila imajo, kaj lahko še okrepimo, da se bodo ta pravila korektno izvajala in da bodo bolj stroga morda. Vidimo nam reč, da prihaja do primerov, ko nam eh, kot argument navajajo črko na papirju, duha pa se v tem istem primeru očitno ne spoštuje. No, mislim, da je to osrednja tema, o kateri bi se morali z vami pogovoriti. Zagotovo bo delo na tem področju še upravljeno, kar nekaj odgovorov še čakamo. Tudi predstavnik EFSA nam bo še kaj več povedal, zlasti po sodbi sodišča, ki pravi, da ko gre za študije o škodljivosti glifosata, da bi le te morali javno objaviti. Tudi v okviru agencije kar nekaj nepravilnosti, ampak nasplošno je tudi pri funkcijah v institucijah kar nekaj napak. Zato me zanima, gospod Ombudsman, kaj lahko storite za to, da se dogodki iz tega mandata ne bodo ponovili v naslednjem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Gresle, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica, in hvala tudi za povabilo eh, odbora kontu na to zasedanje. Gospod Riley, ja, mi smo to vprašanje afere z generalnim sekretarjem res eh, podrobno obravnavali. Hvala lepa za vaše mnenje pri tej temi. Imam pa tri vprašanja. Prvič. Evropska unija nima zakonodaje o upravnih postopkih. Ali bi nam koristilo, če bi sprejeli takšno zakonodajo? Če bi torej poskušali doseči, da se to sprejme? da bi torej imeli pogoje uh, za Evropsko komisijo, da naj to vzpostavi, ali bi to koristilo, kaj menite? To je prvo vprašanje. In potem drugo vprašanje. Podrobno sem prebrala vse, kar ste napisali o imenovanju generalnega sekretarja. Poleg tega vas občudujem, da ste pregledali 12.000 strani dokumentov. Vem, da je to zelo obsežen dokument. Pri svojih sklepih ste se držali priporočil Evropskega parlamenta in zanima me, ali menite, da bi morali nadaljevati s postopki, ali imate kakšno priporočilo, kaj ste ugotovili iz teh 12.000 strani. Tretjič. Jaz ne glasujem za nekaj, kar se tako in tako ne bo zgodilo, tako da nisem glasovala za to, da se odstavi generalnega sekretarja, ampak to smo vseeno potrdili. Pri imenovanju generalnih direktorjev bomo dosegli več, če bomo ravnali drugače. Komisar Oettinger je sedaj napovedal, da bodo imeli javni razpis tudi za, to, za ta položaj. To je, mislim, da korak v pravo smer in tega se verjetno tudi vi veselite. In kako lahko sedaj nadaljujemo, glede na to, da smo zahtevali odstop generalnega sekretarja, ampak eh, definitivno vemo, da komisija tega ne bo storila. Ne zdi se mi najbolj smiselno, da parlament sprejme nekaj, za kar vemo, da se to sploh ne bo zgodilo. Morda lahko podate kakšen komentar glede tega? Hvala lepa. Gospa Rivasi, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospe ombudsmanki. Vedno z zanimanjem berem vaša poročila. V teh petih letih pa je mene vsaj precej motilo vprašanje strokovnih znanj. Pri EMI, EFSI in ostalih agencijah je res bil dosežen napredek, ampak eh, kar pa zadeva konflikt interesov strokovnjakov, tudi to bi morali upoštevati. Če v strokovnjake ne zaupamo, kako lahko potem zaupamo v njihovo strokovno znanje in v sklepe, do katerih pridajo. Kar nekaj zelenih poslancev se je obrnilo na sodišče s tem v zvezi, kar kaže na to, da obstaja problem. Zaradi znanstvenih dognanj smo se morali obrniti na sodišče. Vse študije, ki se nanašajo na okolje, bi morale biti javno objavljene, zato ker je to v javnem interesu, kar je omenil tudi sodnik. Mi, poslanci, smo se torej dolžni obrniti na sodišče, kar kaže, da naše institucije ne delujejo dovolj dobro. Namreč preveč je nepreglednosti. Preveč nepreglednosti glede na to, da terjamo od institucij, da delujejo pregledno. Dvoje bi rada izpostavila. Po eni strani nas čakajo volitve. Evropske volitve nas čakajo. Mi, zeleni, imamo jasno stališče glede Evrope in ga bomo tudi zagovarjali potrebujemo pa določena jamstva. Ali se vam ne zdi, da bi bilo morda smotrno pred temi volitvami objaviti neke vrste listino ali pa kodeks dobrega ravnanja, ker se bodo vloge ponovno porazdelile na ravni komisarjev, na ravni uradnikov. In na teh ravneh bi večkrat morali izpostaviti, zakaj gre. Ne moremo dopustiti enostavno sistema vrtljivih vrat. Vsaj tri leta morajo miniti in neko dovoljenje bi morali pridobiti, da potem zapustite to funkcijo in greste delati drugam. Kolega je prej spraševal o morebitni zakonodaji glede tega. Kaj, če bi pripravili listino dobrega ravnanja, nek kodeks dobrega ravnanja, v naslednjem mandatu pa bi pripravili zakonodajo s tem v zvezi. In ko gre za strokovna mnenja, tu smo zahtevali, da se oblikuje organ na visoki ravni, ki bi skrbel za preglednost saj bomo videli, kaj se bo zgodilo z endokrinimi motilci. Vsak ima svojo predelitev. Če bi imeli visok organ za preglednost, ki bi skrbel za vse agencije, potem bi bila preglednost zagotovljena posod. Sicer pa vsak na interni ravni opredeli interese, konflikte interesov in tako naprej. Zato bi morali imeti neko krovno organizacijo, ki bi skrbela za preglednost in tudi terjala določeno polaganje računov. Zanima me, kako vi gledate na to vprašanje v Kanadi zahtevajo petletno obdobje, da nekdo preide z ene funkcije na drugo. Pri nas velja 18-mesečno obdobje. Se vam ne zdi, da bi lahko uvedli vsaj triletno obdobje, ko gre za uradnika na visokih funkcijah, ki funkcijo zapustijo in grejo delati v zasebni sektor? Hvala. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje. Peter Jar. Hvala lepa. Najprej splošni komentar. Po eni strani sedaj res ni najbolj ugoden trenutek, namreč eh, veliko kolegov je že posvečenih volilnemu, predvolilnemu boju, ampak vseeno se mi zdi prav, da o tem razpravljamo. Kolegica Gresli je že pravilno povedala, da naj sprejmemo samo tiste stvari, na katere lahko vplivamo, kjer lahko kaj spremenimo. Ampak tukaj imamo zelo kratko okno tik po volitvah, ko se bo vzpostavljala nova komisija, lahko potem vprašamo pristojne kandidate za komisarje, kaj želijo spremeniti. Zato je dobro, da se na to tudi pripravimo. Ne smemo pozabiti dobrih zamisli potem, ko, bo, ko bodo volitve minile. Je pa res, da imamo neki določene stvari, ki so še čisto nejasne, nekakšno sivo območje. ampak vseeno, vsekakor gre korak predaleč, če se zaupanje v naše inštitucije razbije zaradi določenih eh, imenovanj. Kar se tiče transparentnosti, pa naslednje. Velik, veliko bolj preprosto bi bilo, če bi ugotovili, kaj je preglednost in kje se preglednost konča. pri naših agencijah, omenjali ste tudi eh, EFSO in sam sem tudi član odbora Agri. Tam so stvari problematične. Po eni strani želimo ocene in eh, mnenja, informacije podjetij. Od podjetij želimo zelo podrobne informacije in jim obljubimo, da teh eh, podatkov ne bomo objavili, namreč eh, tam gre za patente in informacije, ki so lahko tajne in občutljive. Razumem, da vse ne poteka, poteka optimalno, ampak vseeno je to pomembno. Transparentnost je pomembna, opredeliti pa moramo tudi trenutke, ko ni mogoče razkriti vseh informacij. Kot sem že povedal, EFSA ki je pripravila mnenje glede endokrinih motilcev. To smo po eni strani pozdravili, po drugi strani pa je neka druga agencija pripravila mnenje z enakimi metodami, pa je bila zelo kritizirana. Torej, tukaj moramo biti jasni. Pripričan sem, da bomo sprejeli primerne odločitve. Tukaj jaz vedno razlikujem med transparentnostjo pri politiki eh, zaposlovanja v praksi in ko gre za neke bolj abstraktne smernice. Kot rečeno, po volitvah bomo imeli priložnost, ko lahko z naslednjimi komisarji razpravljamo o tem in morda sprememo nek splošni dogovor glede obnašanja in zaposlovanja. To bo dobra priložnost, da razrešimo še obstoječe težave. Now... Najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam vam, da se odzovete na tisto vprašanje, na katera lahko odgovorite tista, za katera mislite, da danes ne morete podati odgovora, pa lahko seveda obravnavate v pisni obliki. Hvala lepa, hvala lepa tudi za ta vprašanja. Kar zadeva vprašanje in pripombe, gospe Rozier, ja, razumem to vašo frustracijo, kar zadeva priporočila parlamenta, moja priporočila in kaj se potem s tem zgodi, vsaj v tem trenutku. Ampak kaj se bo spremenilo. Potrebujemo dobro vodstvo, tudi dobro institucionalno vodstvo na politični ali pa na upravni ravni. In upam, da bomo v tem obdobju, ki ga je omenil tudi gospod Jar, dejansko premislili o tem, kaj se je dogajalo, tudi o teh incidentih, ki so se pripetili, tudi o vprašanjih, ki sem jih sama izpostavila in na katerih ste vi kot parlament delali. Ljudje morajo med seboj povezati posamezne točke, da bodo lažje razumeli vprašanja, ki se porajajo, gre za sporna vprašanja. Sovražnost, euroskepticizem se pojavljajo tudi zaradi tega, ker ne moremo na eni strani obžalovati dejstvo, da je populizem skupaj z euroskeptičnostjo in sovražnostjo od evropskih institucij v porastu. Po drugi strani pa še naprej zanemarjamo vprašanja, ki so prispevala k temu, da se oblikuje precej nepoštena podoba Evropske unije in eh, evropskih institucij. Mislim, da je bilo prav imenovanje generalnega sekretarja incident, ki je pokazal, da je šlo za nepravilnosti, da je prišlo do spora tudi med ombudsmanko in komisijo. Tudi ko smo preiskovali primer Baroso, je komisija obravnavala ta isti primer in takrat eh, so se premaknili, pripravili so kodeks ravnanja, ki morda res ni bil tako zelo strokno odločen, kot bi si želela, ampak vseeno priznali so problem, nekaj so storili v primeru, tem drugem primeru pa se ni nič spremenilo. Uvodoma sem omenila tudi nagrade za dobro administracijo. Zakaj sem se lotila teh nagrad? Želela sem, da bi institucije in agencije delile dobre prakse, da bi spremenili ta vtis, ki ga ljudje trenutno imajo glede evropskih institucij, ki je precej negativen zaradi preomenjenih incidentov, zaradi brexita in še marsičesa. Želela sem namreč pokazati, da se v institucijah pogosto opravlja dobro delo. Že prej sem rekla, da bi morali na politični in tudi upravni ravni v ključnih institucijah iskreno razmisliti o vsem, kaj se je dogajalo, do česa je to privedlo, kaj lahko storimo, da se v prihodnje stvari spremenijo. Glede vprašanj gospe Gresle, zakon o upravnem postopku. Ja, kar nekaj prizadevanj je že bilo vloženih v to smer, ampak to je spet eno od tistih vprašanj, pri katerih potrebujemo ljudi, ki bodo spodbujali to agendo. Morda bi res potrebovali bolj natančna pravila, kaj se sme početi, česa se ne sme početi, da se ne bodo ljudje izvili in se izmaknili temu, da nosi odgovornost samo zato, ker je ohlapno opredeljeno, kaj je integriteta, kaj je javni interes, kaj je to in kaj je ono. Morda bi to resnično morali natanko zapisati v zakonodaji, da bomo vsi vedeli, kaj nekaj pomeni. Razumem, da bi to lahko prineslo določeno prednost, ampak po drugi strani dobro administracijo pogosto zaznamuje ravno to, da ne deluje na podlagi številnih pravil, ker pri dobri administraciji vemo, da obstaja kultura delovanja in ravnanja, ki je dobra. Ker ljudje delujejo na podlagi kulture in ne na podlagi strogih zakonov. Bi pa lahko seveda zakon o upravnem postopku bil koristen tudi za moje delo in tudi, ko gre za izboljšanje delovanja administracije na splošno. Glede preiskave, ki smo jo opravili, glede teh tisočih strani, ki so jih kolegi preučili, pogosto je šlo za osnutke dokumentov sodišč in podobno. Videla sem, kaj je storil parlament. Moja vloga je komplementarna, zato sem se spraševala, kaj lahko jaz kot urad ombudsmanke storim. Poleg dela, ki ste ga opravili vi, sama sem pridobila nekatere dokumente in upam, da sem vsaj kronološko lahko ponazorila, kaj se je dogajalo, tako da ste tudi vi ugotovili, kaj se je dogajalo in prišli na tej podlagi do svojih sklepov. Res je, da so se stvari potem odvile v drugo smer, kot bi si želel parlament ali kakšen drug akter, ampak kakršno je poročilo v tem trenutku, lahko zagotovim, da smo zgodbo uspeli sestaviti prav na podlagi dejstev, ki smo jih pridobili iz dokumentov, ki smo jih lahko dobili v pogled. Deset 49, pridobivanje informacij, okolje in tako naprej, da ste se morali obrniti na sodišče. Ko gre za 1049, zadeve so se zavlačevale, še preden sem jaz nastopila svojo funkcijo. Gre za politično vprašanje, ampak svet se je bistveno spremenil od 1049. Mislim, da. Razumem, zakaj ste frustrirani zaradi tega, ker imate občutek, da so institucije tiste, ki nadzorujejo pretok informacij. Lahko informacije zgolj kapljajo, lahko pa jih dobimo v okviru močnega curka, odvisno od institucij. Ampak upam, da če bo kakršnakoli težava glede pridobivanja informacij, se lahko obrnete tudi name. Sama sicer lahko podam zgolj priporočilo, ne morem tako kot sedišče odrediti, da vam dajo informacije, kar zadeva zakonodajo o pravnem postopku in 1049. Potrebujemo zagon, potrebujemo politične šampione, ki bodo vodili to agendo. Gospod Jar, glede preglednosti, drži to razpravo smo že večkrat opravili. Mislim, da je nemogoče podati črno-bel preskriptiven odgovor glede tega, kar ste povedali. Sama na preglednost ne gledam kot na cilj sam po sebi, gre za instrument, ki nam omogoča, da nalagamo odgovornost. Tisto, kar je bilo spremljivo pred desetimi leti, danes morda ni več primerno. Zato razumem to frustracijo, ki jo čutite v smislu, kako se sploh lahko tega lotimo, kako lahko opredelimo nek nabor sklepov, da bi se borili z oprto omejeno preglednost, kot ste omenili. Ampak v nekaterih agencijah je to dobro delovalo. Agencije so se skušale s tem problemom spopasti. Predna sem postala ombudsmanka, pred nekaj leti se spomnim, da je moj predhodnik opravil veliko, oziroma predhodnica je opravila veliko dela pri Evropske agencije za zdravila, zlasti ko je šlo za preizkuse zdravil. Takrat smo uspeli objaviti veliko informacij, ki so bile v javnem interesu, niso bile pa te informacije povezane z samo sestavo zdravil, naprimer. V mojem uradu je bilo upravljeno ogromno dela tudi v okviru parlamenta. Mi smo učinkovito izboljšali preglednost. Seveda je prišlo tudi do spora z farmacevskimi podjetji v okviru EME, kar nekaj sodnih primerov je tudi bilo, ampak eh, na koncu smo dosegli rezultat, ki sicer ni bil v celoti zadovoljiv za obe strani, ampak nekaj se lahko iz tega vseeno naučimo. Težko je enostavno potegniti črto pod delo na tem področju in reči, ja, zdaj pa smo zaključili. Vprašanje je, ali si želimo stotstotno preglednost. Ne, preglednost je dobra, če je v javnem interesu. Včasih pa je v javnem interesu, da v določenem trenutku dokumentu informacij več ne dajemo na voljo, ker bi lahko to povzročilo večjo škodo. Vsaka dobra regulativa, ki se nanaša na objavo dokumentov, upošteva tudi vidik javnega interesa. Včasih je v javnem interesu, da se informacije objavijo, včasih pa, da se te informacije ne objavijo. Potrebujemo dobro regulativo na področju preglednosti, ki ne bo škodovala. Če pa škoduje, jo je treba spremeniti. Hvala. Seveda pa bom z veseljem odgovorila tudi na ostala vprašanja kolegov. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo seveda povabili tudi odbor za nadzor proračuna na to sejo. Zato smo zelo veseli, da je z nami tudi predsednica gospa Gresle. Veseli smo, da se je udeležila te javne predstavitve. Hvala lepa tudi za vašo udeležbo. Sama se že veselim vašega naslednjega obiska, upam, da v kratkem. Zdaj pa nadaljujemo z veseljem k predsedstvu vabim Kristjana Roka generalne, iz Generalnega direktorata za kadrovske vire in varnost v Evropski komisiji. Beseda je vaša za deset minut. Uh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi ombudsmanki, spoštovane članice in člani. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da danes predstavim kaj počne komisija. Komisija ne samo, da govoriči o interesih in konfliktih interesov, temveč tudi ukrepa na tem področju. Konflikt interesov je sestavljen iz večjih elementov. Lahko gre za problem, s katerim se soočijo komisarji, zaposleni, uradniki, ki imajo poslovni, družinski, finančni ali kakršen koli drug eh, konflikt interesov. Tudi kakršna koli darila, gospodarstvo koristoljubje in tako naprej, so konflikt interesov. Veseli smo, da je zakonodajalec opredelil niz pravil na tem področju. Imamo kadrovsko uredbo, imamo finančno uredbo in ta dva dokumenta sta zelo podrobno opredeljena in nam tudi omogočata, da se intenzivno borimo proti konfliktu interesov, ki je seveda temeljni kamen za dobro administracijo. Zdaj bi vas rad eh, popeljal čez različna pravila. Naj spostavim še to, da če se držimo do črke vsega tistega, kar je opredelilo sodišče kot konflikt interesov, bomo lahko v celoti spoštovali vse pravice in pravice dodelili tudi vsem kolegom, ne glede na to, kje v hierarhični lestvici se nahajajo. Komisija je obrala pristop, ki zagotavlja preglednost, ki upošteva vse to, kar je rekla tudi ombudsmanka. Verjamemo, da je javni nadzor pomemben. Zato potrebujemo preglednost. Je pa to pomembno tudi z vidika osveščanja znotraj institucij. Potem, kar zadeva insajderske informacije, tudi tu je treba upoštevati konflikt interesov. To je še bolj pomembno, uh, kot eh, je naprimer, kaj se zgodi s tistimi, ki so nekoč bili zaposleni v institucijah, pa so potem odšli na zasebni trg. Vi ste sprejeli pravila za člane. Imamo tudi interni pravilnik, imamo kadrovsko uredbo in tudi finančno uredbo, ki ima sledimo. Najprej si je treba pogledati časovnico, kaj se zgodi pred mandatom, med mandatom in po mandatu. To velja za uradnike in vse ostale, kaj se zgodi pred tem, ko nastopijo funkcijo, med nastopom funkcije in po izteku funkcije. Imamo člen ne, 45 do 47, kjer piše, da je treba spoštovati kodeks ravnanja in ta nov kodeks ravnanja opredeljuje tudi niz učinkovitih pravil za izvajanje boja proti konfliktu interesov. Preden nekdo nastopi funkcijo, je zelo pomembno, da poda vsak izjavo o interesih, tudi komisarji to prijavijo. Treba je obvestiti vse, kar se je dogajalo v zadnjih desetih letih pred nastopom funkcije, ne vem, politične stranke, sindikati, članstvo v teh drugi interesi. Med funkcijo morajo letno poročati o dejavnostih. S 1. januarjem morajo ta obrazec posodobiti. Med opravljanjem funkcije morajo vsi delovati na jasen način, to je opredeljeno tudi v misiji. Ne smejo se zapletati v očitne ali domnevne konflikte interesov. Ko gre za sprejemanje daril ali za gostoljubje, 150 evrov je meja pri darilih. In še v tem primeru zgolj, če gre za diplomatske razloge ali uljudnost. Enako velja tudi pri gostoljubju. Če bi od se odločili, da ne boste sprejeli gostoljubja in s tem kršili diplomatski bonton, potem tega seveda ne boste storili. Če pa prejmete darilo ali kaj drugega, ki presega opredeljen znesek, morate to dati v dobrodelne namene. Accepted, courses... V omejenih primerjih pa se lahko tudi darila više vrednosti sprejmejo. Udeležbo v političnih strankah, tu obstajata dva pristopa. Predsednik se je odločil, da bo komisija politična komisija. Če kot lokalni, regionalni izvoljeni sodeluješ v kampanji ali pa na nacionalni ravni, moraš seveda vzeti neplačen dopust, nisi več eh, član kolegija. Med predvolilno kampanjo za evropske volitve ne morejo več posamezniki uživati vseh ugodnosti komisije, lahko pa seveda ostanejo člani kolegija ko se mandat oziroma funkcija izteče, in to je najpomembnejša novost, za predsednika velja triletno obdobje, da mora prijaviti svoje dejavnosti, ki bi lahko bile v konfliktu interesov. Za ostale člane je obdobje dve leti. Imamo poseben odbor, ki preučuje vsa ta vprašanja, odgovarja na vprašanja kolegijev, nalaga tudi sankcije. Sankcije so zdaj možne, naprimer kazni brez prejudiciranja za večje kršitve, ki jih obravnava sodišče. Pri zaposlenih imamo finančno uredbo in tudi kadrovsko uredbo. Pred vstopom na določeno funkcijo morajo vsi uradniki izpolniti obraze, tudi tu je zelo pomembno, da veste, da lahko uradniki zapustijo iz osebnih razlogov svojo funkcijo in določen eh, obdobje dela v zasebnem sektorju. Ko se vrnajo, morajo ponovno izpolniti ta obrazac in prijaviti vse konflikte interesov. Med opravljanjem funkcije velja enaka dožnost kot za komisarje, darila, gostoljubje in tako naprej. Ista pravila veljajo. Kar zadeva druge poklicne dejavnosti, tu so stvari zelo omejene, gre za pridobitno ali pa nepridobitno dejavnost, običajno so nepridobitne, obstaja pa možnost, da upravljate določene dejavnosti, vendar ne med delovnikom. In eh, prihodek je omejen, zato ker želimo, da so uradniki zvesti instituciji. Po izteku mandata oziroma po zapustitvi funkcije velja dveletno obdobje, ko se preverja, ali je dejavnost kakorkoli povezana z dejavnostmi iz triletnega obdobja pred odstopom z funkcije, v tem primeru je treba administracijo obvestiti. Če nekdo želi upravljati take dejavnosti, mora pridobiti privolenje, včasih je to zavrnjeno, se pa enostavno ne dodeljuje avtomatično. Višji uradniki imajo še eno obveznost, ko to opredeljujejo kadrovska pravila. Prepovedano je lobiranje in tudi kakršne koli svetovalne funkcije v 12 mesecih po izteku mandata. Poleg tega je treba objaviti vsakašne omejitve, ki veljajo za zaposlene. In še finančna uredba. Finančna uredba je bila spremenjena. Zdaj smo širše opredelili konflikt interesov, ker želimo obravnavati vsa potencijalna vprašanja. Konflikt interesov ali pa drugo problematiko. Takoj je treba prijaviti morebiten konflikt interesov uradniku, ki izdaja dovoljenja, kajti v tem primeru se naprimer posameznika, ki vodi določen projekt, premesti. 10. aprila bo komisija organizirala dogodek s tem v zvezi. 250 članov iz držav članic se bo pogovarjalo o novem upravljanju tudi ko gre za sredstva za administracijo. Okrepili smo pravila tudi za agencije, za upravne odbore agencij, za te odbore bodo veljala enaka pravila kot za uradnike. Ombudsmanka jih je odobrila ta pravila, ombudsmanka je že slišala, da je tudi zaključila študijo v zvezi z eh, sistemom vrtljivih vrat. Samo eno priporočilo je bilo podano ko višji uradniki zapustijo svojo funkcijo v institucijah, morajo za nje veljati strožja pravila in pa še opredelitev, kolegi imajo pravice, nas nadzoruje sodišče, na to ne pozabite. V listini o temeljnih pravicah so zapisane tudi pravice, kot so pravica do dela, pravica do izvajanja pravice, držimo se zakona, zelo strogi smo. Lahko vam povem, da smo pogosto na meji člena 16 kaj je torej še dopustno. Potrebujemo jasno opredelitev konflikta interesov, naj vas opozorim, kaj je konflikt interesov v sodni praksi. Obstajati mora interes, to enostavno mora obstajati, potem mora biti ta interes tak, da preprečuje nepristranskost pri delu tega uradnika v očeh tretje stranke. Kaj to pomeni v očeh tretje stranke? Tretja stranka mora obravnavati vsa relevantna dejstva, preveriti mora tudi, ali bi lahko pravičeno sklepala, da bo prišlo do konflikta interesov. Konflikt interesov je treba oceniti objektivno, zanašati se moramo na dejstva, ko ga ocenjujemo. Zakaj je to pomembno? Če želite zagotoviti dobro upravljanje, še ne pomeni, da če bo nekdo pomislil, da bo v neki žiriji to že bil konflikt interesov zgolj zato, ker bo eden od kandidatov tudi kolega, s katerim si pred desetimi leti delal. Seveda lahko v takem primeru nastopiš kot član žirije. In počasi zaključujem. Osveščenost, preglednost. Komisija, kot sem že rekel, dela v praksi, ne govori zgolj v prazno. Imamo tudi registro preglednosti, tako kot parlament, sistematično objavljamo tudi izdatke komisarjev za misije, objavljamo vsa srečanja med komisarji in lobisti, pa tudi druge pobude, naprimer sistematično boljše sprejemanje zakonodaje, osveščanje. Še par besed o tem, ker je zelo pomembno. Želimo svestiti tudi naše člane oziroma zaposlene, želimo preprečiti kakršen koli konflikt interesov v primeru oseb, ki so zapustili institucije sistematično preverjamo etično sprejetih odločitev, to velja za vse direktorje. Redno preverjamo stvari, organiziramo tudi konference na temo etike. Ko nekdo zapusti funkcijo, ga prav tako obvestimo o tem, kakšna etična pravila veljajo. Tudi tako se borimo proti konfliktu interesov. To je tudi skladno z tem, kar je rekel predsednik glede Unije demokratičnih sprememb. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Veselimo se nadaljnega sodelovanja s parlamentom. Uh, hvala lepa, hvala lepa, gospod Rokas. Če se strinjate, bomo na koncu predvideli vprašanje in odgovore. Sedaj pa dajem besedo Ellen Ford ki je eh, profesorica evropskega prava na Univerzi v Maastrichtu. Dobro, potem pa Nataša Atenasjadu, ki je prav tako profesorica na pravni fakulteti v Maastrichtu. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani poslanci, spoštovano občinstvo. Zahvaljujem se vam za to prijazno uh, povabilo. Z velikim veseljem vam bomo predstavili rezultate eh, študije o konfliktu interesov in pa eh, evropskih agencij. Gospa Vos je vodila to študijo in sicer na prošnjo. Um, oddelka za pravice državljanov in pa ustavne zadeve. Zahvo, zahvaljujem se gospodu Macotiju za odlično sodelovanje. Najprej bom eh, predstavila strukturo te študije, metodologijo in na to bom zelo na hitro predstavila vprašanje neodvisnosti in konflikta interesov, potem pa se bomo sredotočila na nekatere evropske agencije in pa eh, njihove politike. Na to bom spregovorila o vprašalniku, ki ga bomo posredovali mreži evropskih agencij, zato da bomo pridobili ustrezen, uh, empirični, uh, ustrezno empirično gradivo kot sem povedala, ta študija še poteka, imamo pa že nekaj uh, uvodnih rezultatov. Namen te študije, namen je, da se uh, osredotoča na uh, politike evropskih agencij uh, s posebnim povdarkom na decentralizirane agencije. In uh, tu se sprašujemo, če lahko kakorkoli izboljšamo koherentnost uh, obstoječih uh, pravil. Uh, In zato smo eh, predvideli konceptualni okvir in sistematizirali eh, pravila, ki so med seboj precej različna. Pogledali smo se na eh, pravilnike zaposlenih, na finančne pravilnike, na poslovnike, na druge akte evropskih agencij, na to pa smo se ogledali tudi notranja pravila, pravilnike specifičnih agencij. Eh, prav tako eh, smo si pogledali tudi priporočila Evropskega parlamenta, eh, ombudsmana, računskega sodišča, OECD, nevladnih organizacij in agencij. In upamo, da bomo prejeli še več gradiva tudi s sodelovanjem z odborom PETI in KONT in pa drugih agencij. Vprašalnik bomo posredovali malce kasneje in končna eh, dognanja bomo predstavili 1. julija 2019. Naj najprej začnem z eh, pojmom neodvisnosti. Kajti moramo se vprašati, eh, glede na koga moramo biti neodvisni. In ko bomo to določili, potem lahko ugotovimo, kakšni so možni konflikti interesov. Pogodba o delovanju Evropske unije Eh, določi, za kakšno odvisnost gre pri komisiji. Komisija mora biti neodvisna od držav članic, od drugih inštitucij in od zasebnih interesov. Medtem ko za evropske agencije pa eh, pogodba eh, pravi, da morajo biti evropske inštitucije neodvisne, ampak ne od koga morajo biti neodvisne. In pravilniki imajo različne definicije. Eh, neodvisnosti in to velja tako za cele agencije, kot za nekatere funkcije znotraj eh, agencije, naprimer izvršne direktorje in tako dalje. Ampak glede na to hibridno naravo, agenciji ni pa vsem jasno, od koga morajo biti te agencije neodvisne. Naprimer od držav članic, države članice so pogosto v upravnem odboru teh agencij ali morajo biti odvisne od zasebnih interesov. To ostaje odprto. Kot vemo, institucionalne strukture evropskih agencij so precej kompleksne in eh, zlasti eh, Evropska eh, komisija je tudi udeležena pri institucionalnem vodenju nekaterih teh agencij, pri ustroju agencij in tudi ni povsem preprosto osamiti evropskih agencij eh, glede na deležnike. Vemo, da agencije potrebujejo strokovno znanje, eh, tudi potrebujejo izkušnje zasebnega sektorja, potrebujejo eh, strokovnjake iz zasebnega sektorja in zato je težko najti pravo ravnotežje. In težko je imeti neko življensko politiko na področju konflikta interesov kajti Evropske agencije potrebujejo ta eh, strokovna znanja. Kaj je eh, opredelitev pojma konflikt interesov? Definicije, ki jih najdemo v različnih zakonodajnih eh, pravilih, se med seboj malce razlikujejo in to smo tudi vključili v študijo. Po eni strani imamo javni interes, po drugi strani imamo zasebni interes. Ampak kako opredelimo enega in drugega? Javni interes je interes celotne unije ali je to interes določene eh, funkcije? naprimer interes unije je lahko zelo splošen, ampak če si pogledamo posamezne funkcije, potem moramo videti, kakšen je interes posamezne funkcije in eh, glede na naloge, ki jih mora oseba eh, izpolniti. In eh, osebni interesi so lahko tudi nacionalni interesi, ki niso skladni z uh, funkcijo. Prav tako lahko imamo politične interese, ki so v konfliktu z interesi funkcije. Imamo tudi različno naravo tega konflikta interesov. Imamo dejansko, eh, dejanski konflikt, eh, konflikt, ki je kot tak eh, percipiran in tako dalje. In potencijalen konflikt. Vemo pa, da pravila vključujejo tudi naprimer, potencijalne konflikte interesov. Iz tega vidika so eh, evropska pravila zelo, zelo stroga in če se pogledamo notranje smernice in pravilnike držav, ehm, eh, agencij, potem vidimo, eh, da imamo tudi kategorijo interesov, ki niso niti dejanski, niti potencijalni, ampak ki jih kot take samo vidimo. in tudi te subtilne uh, konflikte interesov, uh, ki so lahko kot taki samo zaznani, je treba upoštevati. Zdaj, če si pogledamo sedanjo prakso, tu smo se osredotočili na nekaj specifičnih agencij, ki eh, zlasti komunicirajo z zunanjimi eh, deležniki in zato so te agencije še zlasti zanimive tudi za eh, nadzor Evropskega parlamenta. Tu imamo EMO, EFSO, ECO, EA in EUPO. E um, kakšne so tu težave. Imamo zelo različne oblike teh izjav. Agencije vedno bolj eh, sledijo priporočilom tega evropskega okolja, se pravi, um, da imamo te negativne izjave o konfliktu interesov, oziroma iz, od teh negativnih izjav se sedaj eh, prehaja bolj na pozitivne izjave, kjer oseba pač pove, opiše svoje stanje in na to se ugotovi, ali je to skladno ali ne. Na to imamo tudi razlike v eh, obsegu teh interesov. Naprimer, EMA zahteva izjavo o interesih na področju farmacevtske industrije, medtem ko EKA zahteva izjavo o potencijalnih konfliktih eh, v rednem področju eh, delovanja. EFSA pa zahteva vse relevantne interese, eh, ki so povezani z področji, na katerih je EFSA dejavna to pomeni, da imamo to razliko, prav tako imamo tudi razliko v zvezi s časovnim obdobjem, ki mora biti predmet te izjave. Na to, kdaj potrebujemo to izjavo o interesih, tu je pristop eh, precej jasen, enkrat letno in to v pisni obliki ali pa um, v ustni obliki. Obstajajo pa razlike glede obravnave in sodelovanja z zunanjimi um, sodelavci. Na to imamo tudi eno priporočilo Evropskega parlamenta v zvezi eh, z posvetovalnimi telesi, njihovimi mandati in njihovo sestavo. Tu vidimo jasno tendenco v smeri krepitve teh eh, teles, zlasti v tistih agencijah, eh, kjer se to vprašanje konflikta interesov pogosto pojavlja. In na to. Um, kdo preverja te uh, izjave o, uh, konf o konfliktih interesov. Tu imamo različne pristope, imamo naprimer centraliziran pristop, decentraliziran pristop eh, in uh, imamo tudi agencije, ki so prevzeli nek mešan sistem. In na koncu smo opazili tudi razlike glede um, ukrepov, ki jih je treba sprejeti, ko uh, se pojavi ta konflikt interesov. In tu obstajajo razlike, naprimer nekatere agencije imajo diskrecijsko pravico glede posledic pri teh konfliktih interesov, medtem ko druge agencije pa Eh, ponujajo predvsej manj diskrecijske pravice, zlasti, če so to konflikti interesov, ki so že opredeljeni v pravilih. Upam, da bomo pridobili še več eh, empiričnega gradiva in da bomo lahko še bolj osvetlili te razlike z vprašalnikom v zvezi z eh, delovanjem evropskih agencij. Naši prvi rezultati so tu in jih lahko povzamem. Imamo različne uh, oblike mm, teh eh, politik, potrebujemo več eh, primerljivosti izjav, ki se uporabljajo. Prav tako vidimo tudi tendenco v smeri eksternalizacije, ocene konfliktov interesov, eh, glede ukrepov pa opažamo, da se uh, že v besedilu poskuša počrtati eh, različne posledice in na ta način se tudi omeji diskrecijsko pravico eh, pristojnih organov. In kot je eh, varuhinja človekovih pravic že povedala, je, so konflikti interesov nek proces in upam, da bomo s to študijo tudi sami doprinesli k temu. Hvala lepa skoraj v celoti ste se držali časa, 11 minut ste porabili, sedaj pa dajem besedo gospodu Detkenu, ki je odgovoren za paravno službo pri EFSI. Hvala lepa, tudi vi imate 10 minut. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Zelo eh, sem vesel, da lahko govorim eh, o neodvisnosti eh, kot zastopnik EFSE. Vemo, da je neodvisnost ključnega pomena, če tudi se pojavlja v različnih oblikah. Imamo pravno neodvisnost, finančno neodvisnost, sektorsko in tako dalje to, te agencije predstavljajo zelo eh, veliko družino, približno 40 eh, jih je in večkrat je bilo že omenjeno, da so precej različne med sabo. Eh, imamo celo vrsto dejavnosti in raznolikost je tu zelo velika. In to se kaže tudi v oblikah uporabe neodvisnosti. Ko bom danes predstavil um, situacijo, uh, V EFSI je treba povedati tudi to, da obstaja precejšnje razlike med eh, agencijami. In eh, ko govorimo o neodvisnosti in eh, zahtevah za neodvisnost, so ponavadi pravila precej abstraktna. Imamo pač neke osnove v uredbi, ampak agencije imajo pač proste roke pri tem, da pripravijo sisteme spoštovanja tega pravnega okvira. EFSA je del um, uh, teh um, agencij, ki vključujejo tudi EMO, ECO in tako dalje. Kot ste že sami povedali, je prehrana zelo pomembna tema, uh, pomembna za uh, državljane in tu imamo tudi precej strok nadzor. EFSA od samega začetka že ve, da mora eh, biti neodvisna, da mora eh, ponovno vzpostaviti zaupanje eh, v ta evropsk, evropski sistem varnosti hrane. In to je zelo eh, pomembno, zato smo bili še posebej zadovoljni, eh, da je eh, EFSA pred nekaj dnevi prejela razrešnico v zvezi z svojo dejavnostjo leta 2017. Ampak to je bilo težko doseči. In danes gledamo na tretjo generacijo teh pravilov neodvisnosti v EFSI. Trikrat smo že sistem Eh, spremenili. Eh, in eh, te spremembe izhajajo tudi iz tega postopka razrešnice. Lahko danes povem, da smo več kot 95 odstotkov vseh priporočil, ki izhajajo iz razrešnic, tudi upoštevali in izvedli. pri tem eh, je pomembno tudi, da smo se eh, precej naučili, to tudi upeli eh, v naše delovanje in prav tako tudi varuhinja človekovih pravic podaja svoja priporočila in vsa ta priporočila smo upoštevali. Organiziramo tudi uh, Eh, javna posvetovanja. Naprimer, 2017 smo organizirali takšno javno posvetovanje, prejeli smo na stotine komentarjev in tudi to lahko vključujemo v našem sistemu. Dovolite, da vključim nekaj glavnih eh, vidikov te politike neodvisnosti EFSE kot eh, Je bilo že rečeno, smo se tudi mi pomaknili iz tega sistema konflikta interesov v nek malce drugačen sistem. Tu je jasno, da je konflikt interesov situacija, v kateri se lahko kdorkoli eh, pojavi. In eh, zato je pomembno tudi to, da. Eh, konflikt interesov, ki je navidezen, uh, je konflikt, eh, ki ga moramo poštevati. Um, pri nas imamo tudi obdobje med uh, delom, ko oseba dela za agencijo in pa uh, obdobjem, ko uh, oseba na to uh, dela za zasebni sektor. Um, EFSA je res neke vrste vozlišče držav eh, članic in zato je pomembno, da imamo tudi pravila, ki eh, določajo, kako bomo delali z nacionalnimi pristojnimi organi, eh, ki na nacionalni ravni delajo v javnem interesu. In več kot 50 odstotkov naših, naših sredstev za dejavnost tudi izhaja iz javnih sredstev. In uh, za naše delovanje je ključno, da lahko sodelujemo tudi na strokovni ravni z državami članicami. Predvsej smo se navdihovali tudi iz pravilnika za strokovnjake. Vse veste, da ti niso naši uslužbenci, so pogodbeno zaposleni in zato je to tudi malce bolj občutljivo. Prav tako pa smo eh, vključili eh, tudi eh, ponovno razporeditev interesov, ki temelji na učinku na plačilo. In to je prav tako povezano z dejavnostjo v prejšnjih letih in eh, strokovnjaki eh, morajo tudi eh, navesti vse oblike financiranja, ki jih sprejmejo, ki jih prejmejo od nepovratnih sredstev, štipendij in tako dalje. In na ta način se lahko nek interes prekvalificira v obliko zaposlitve in to ima na to eh, veliko strožji učinek na razpoložljivost tega eh, strokovnjaka za delo z EFSO. Na to sistem EFSE na kratko. Tu gre za sistematične ex ante nadzore za vsak eh, interes za vsakega strokovnjaka, ki z nami dela predtem in medtem. Uh, vse te izjave o konfliktih interesov so tudi objavljene, uh, so pregledane, objavljene na spletni strani. In na ta način lahko kdorkoli uh, to preveri, tako v um, odnosu do kriterijev, uh, kot eh, do pravilnikov. In na ta način lahko kdorkoli eh, sledi eh, odločitvam, ki jih sprejmemo glede naših strokovnjakov. Prav tako pa imamo tudi redne ex post nadzore. To smo sedaj tudi izkušali izključili eh, iz eh, tega znanstvenega dela delovanja EFSA in imamo poseben organ, ki se ukvarja samo s tem in to je ta organ, eh, ki ga vodim jaz, pravna služba. Pripravili smo javno poročilo o implementaciji te politike za leto 2018. Eh, objavili, pregledali smo eh, 7000 teh uh, izjav. Uh, uh, EFSA je zelo veliko sredstev v ta nadzor tudi uložila. V to poročilo smo vključili tudi uh, registr dejavnosti bivših članov uh, upravnega odbora in sicer za dve leti potem, ko uh, so prenehali delati za nas. Vključili smo tudi eh, seznam javnih inštitucij in pa eh, objavili smo tudi eh, izjave o konfliktih interesov oziroma o interesih srednjega menedžmenta. Evropska varuhinja človekovih eh, pravic je to predlagala. To ni predvideno v zakonodaji, ampak eh, skladno z njenim priporočilom smo to naredili. Prav tako pa smo objavili tudi ekspost nadzor. Naj vam dam tu nek eh, pregled. To je moja predzadnja prosojnica glede konfliktov interesov in kje jih najdemo. Tu imamo vsa področja delovanja EFSE in vidimo, da pride do konfliktov interesov predvsej presenetljivo, ne v, na tistih eh, področjih, eh, kjer bi to pričakovali. In tu ne boste videli v teh številkah, nobenih strokovnjakov, ki eh, ne morejo niti kandidirati za sodelovanje z EFSO, zato ker so ta pravila tako stroga in ker jih poznajo. Sklepama naj povem, da imamo v EFSI sistem, ki je eh, dober, ki eh, prinaša rezultate in ki je tudi mm, zgled drugim zdravstvenim agencijam znotraj evropskega sistema pomembno je, da vemo, da je to tudi eh, del naše legitimnosti, to, da imamo eh, pravila, ki jih je moč eh, preveriti, ki, jih, ki so javnosti znana in dostopna. EFSA je tudi znana po odličnih znanstvenih dognanjih in ne velja za vsak interes, da je istočasno tudi konflikt interesov. Ampak imamo pravila o tem, kdaj nek eh, interes eh, preraste v konflikt interesov. In danes imamo predvsej eh, vzdržen sistem in delamo na tem tudi ob vaši stalni pomoči. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa dajem besedo kolegom za vprašanja in komentarje. Izvolite. gospari Vasi. Hvala. Veseli me, da govorimo o teh konfliktih interesov, kajti kar nekaj časa je že od tega, ko nevladne organizacije in nekateri poslanci na to opozarjajo glede agencij. Imam pa vprašanje za osebo, ki jo zanima komisija. Res je, da smo eh, bili malce eh, presenečeni. Eh, govorili smo o gospodu Barosoju, ampak gospod Lundgren, ki je bil direktor EME, je šel eh, takoj iz tega direktorskega mesta na mesto, kjer je uh, svetoval na to uh, farmacevskim laboratorijem. Ustanovil je svojo uh, firmo in to menda uh, že, ko je bil direktor. Govorili smo o name and shame. Strinjam se s tem, da delamo uh, različne stvari, ampak če sankcij ni, potem eh, to nima nobenega smisla. Gospod Lundgren eh, natančno pozna situacijo v EMI in sedaj svetuje farmacevtski industriji na to temo, kakšne so tu sankcije. Na to glede neodvisnosti. Gospa, ali vi predpostavljate, da je problem pri strokovnjakih ta, da če želimo dobre strokovnjake, morajo to biti eh, strokovnjaki, ki eh, so delali za industrijo? Eh, v Franciji imamo ministrico, gospod Buzan, ministrico za zdravje, ki pravi, da so najboljši strokovnjaki delali za farmacijsko industrijo. Uh, Ampak v tem primeru naj vas spomnim na to, da eh, so bili eh, nekateri eh, ljudje, najboljši ljudje, naprimer Iren Fashon, strokovnjaki, ki nikoli niso delali v zasebnem sektorju. Ona naprimer je bila pulmologinja. Poslušala sem EFSO, pa tudi za vas imamo vprašanje. imamo uh, organ, ki je odgovoren za preglednost, ki je nad vsemi uh, agencijami in ki uh, lahko nadzoruje izvajanje vseh teh uh, pravil za posamezne agencije. Takšen organ bi potrebovali, kajti ne verjamem v nek samo nadzor. Uh, mislim, da bi bilo dobro, če bi tak organ vzpostavili. In zanima me vaše mnenje. Zeleni si prizadevajo za, takšno, za takšen visok organ za uh, preglednost, ki zagotavlja enaka pravila za vse. Na to pa bi vam še nekaj povedala. Deset let sem že evropska poslanka in videla sem že kar precej stvari. Glede diskrecijske pravice strokovnjakov. Delam. Uh, na področju jedrske industrije, proti jedrski industriji. Imamo eh, pogodbo Euratom, sem poročevalka na področju radioaktivnosti, eh, grem eh, k strokovnjakom, oziroma želela bi govoriti z strokovnjaki na tem področju, ampak ne dobim imen, zato ker mi pravijo, Če uh, se bodo z vami srečali, potem bo to imelo lahko negativne posledice za njih. Spomnite se uh, svetovne, trgo, uh, svetovne organizacije za zdravje. Uh, takrat, ko je bila pač neka gripa, uh, tudi nismo uh, mogli pridobiti imen strokovnjakov uh, uh, iz teh istih razlogov. Uh, Eh, Euratom smo mi, Evropa. Kako je mogoče, da eh, te strokovnjaki ne morejo priti in da ne poznamo njihovih imen? In na to glede EFSE. Vprašanje za EFSO. Ko eh, govorite o konfliktu interesov in tako dalje, to, to mi je vse jasno. Ampak ali mislite, da vam mi, evropski poslanci, lahko damo dodatna sredstva? če imamo dobre strokovnjake, ki eh, so uslužbenci FSE naprimer pet ali šest let in ki dejansko eh, delajo na tem področju. Naj vam povem, med nami, glede glifozata, tu niste videli, da je eh, nemška agencija enostavno besedilo prekopirala, tega niste videli ali pa niste hoteli videti to vseeno postavlja pod vprašanj uh, strokovno znanje EFSE. Rada bi vaše mnenje. Zakaj v tem primeru ne uh, predvidevamo pr resnične agencije z uh, strokovnjaki, ki so zaposleni, namesto da uh, se vedno obračamo na zunanje uh, strokovnjake? In zakaj ti strokovnjaki na to ne izvedejo študij uh, glede uh, endoktrinskih motilcev in tako dalje? Zakaj nimamo strokovnjakov, ki jih plačuje agencije oziroma Evropa, Eh, na mesto teh eh, zunanjih strokovnjakov, za katere ne vemo, odkot prihajajo, oziroma prihajajo iz držav članic eh, in nimamo nobenih jamstev, da ni konfliktov interesov. In še nekaj, ko sem šla v SIEH, to je mednarodni center za raziskave na področju raka, zdi se mi zelo dobro, kajti oni so objavljali te izjave o konfliktih. Eh, svojih eh, strokovnjakov eh, in ker je bilo to povsem jasno, so tudi tisti, ki so morda vedeli za kakšne obstoječe konflikte interesov in to je bila možnost, da so se glede tega tudi izrazili in potem morda vsi eksperti niso bili sprejeti. Hvala lepa. Naj povem naslednje. Odbor za proračunski račun se podrobno ukvarja z agencijami in gre za dobro delujoč sistem. To sem želela izpostaviti vnaprej. Sistem res dobro deluje. Res je, imeli smo določena področja, ki niso dobro delovala, ampak potem je Evropsko računsko sodišče pripravilo poročilo o tem in tudi revizijo. Imeli smo tudi poročilo o konfliktu interesov in eh, tukaj se je stvar izboljšala. Kar se tiče tega decentraliziranega sistema, mislim, da so stvari sedaj bolje urejene. Če bi imeli neko nadrejeno agencijo ali organ, ki bi centralizirano preverjal konflikte interesov, to se mi zdi problematično. Namreč vsaka agencija ima drugačne pogoje za poslovanje, vsake načine različne načine dela, ki jih eh, izbirajo agencije same. Mislim, da direktor vsake agencije skrbi za to, da v tem sektorju ne bo težav, to je v njegovem interesu. Pri vprašanju neodvisnosti strokovnjakov pa je to seveda neprestana razprava, ki teče. V Evropi imamo veliko, veliko tehničnega napredka, napredka v industriji in zato moramo ostati blizu prakse. Prositi moramo za strokovne nasvete na tem področju in vsak strokovnjak, ki prihaja iz industrije, gotovo ni sumljiv že samo zaradi tega. Vemo, odkot prihaja in zato je zelo jasno, da razumemo, kakšni so njihovi interesi, kakšno je njihovo ozadje. Prav zato morajo evropske agencije spoštovati zakone o eh, razkrivanju strokovnjakov, ki jim svetujejo. Potem pa smo slišali, kako je, če, kako je bilo v preteklosti, ko so agencije pošiljale nakupe dokumentov, ti pa so potem neodprti stali nekje v eh, kleti in jih nihče ni pogledal. Mislim, da se je tudi to spremenilo. No? ta samo nadzor, po mojem mnenju, sedaj dobro uh, deluje in tudi samo nadzor se seveda preverja. Ni tako, da tu ni nobene kontrole. Po našem mnenju je izjemno pomembno to, da lahko ljudje še vedno nadaljujejo svoje praktično delo. Zakaj? Zato, ker pogosto agencije potrebujejo zelo osko in osredotočeno znanje. Seveda bi bilo idealno, če bi lahko imeli osredotočene strokovnjake v vsakem področju in potem bi jim dali še dvoletno prepoved delovanja v zasebnem sektorju. Ja, to bi bilo idealno, ampak eh, žal ni mogoče, ni izvedljivo. Dokler nimamo nobenih dokazov za to, da je sistem slab, odsvetujem, da bi ga spreminjali. Hvala lepa, sedaj pa Peter Jar in ne predolgo, prosim. Namreč že sedaj smo presegli čas, ki nam je na voljo. Ja, enako vprašanje imam, kot ga je zastavila kolegica Gresle. V odboru Envi smo namreč imeli priložnost obiskati EFSO in jaz sem bil zelo presenečen ter v bistvu eh, navdušen nad tem, kako široke dosjeje mora obravnavati EFSA. Če bi pri vsakem dosjeju zaposlili lastne strokovnjake, bi bilo to popolnoma nemogoče. To pač ne gre in prav zato je smiselno, da uporabljamo zunanje strokovnjake. Potrebujemo transparentno najemanje in razumeti moramo, odkot prihajajo strokovnjaki, v tem primeru je to čisto v redu. Neodvisnih strokovnjakov pač sploh ni. Strokovnjaki so vedno odvisni od nečesa. Tako da neodvisnost je zelo problematičen termin. Meni ni všeč, ker smo vsi odvisni od nečesa. Hvala lepa, nihče drug ne prosi za besedo, kot vidim, ni več vprašanj. Izvolite, če želite kaj dodati, ukratek odgovor. Bom začel z vprašanjem gospe v zvezi z emo. EMA je agencija in glede tega bom zelo kratek, ki ima sedaj uh, nov statut. Direktor agencije je začasni uslužbenec. In ko sem govoril o sistemih uh, sankcij, to velja za uslužbence. Naprimer za uh, sodnike uh, na računskem sodišču ali sodišču Evropske unije. medtem ko direktor pa je pač eh, začasni uslužbenec eh, in eh, zadnji statuti so to spremenili. Sedaj je eno leto prepovedano imeti kakršne koli lobistične dejavnosti. Če pride do kršitve, imamo sankcije in te lahko vključujejo tudi naprimer um, poseg v uh, pokojnine, lahko se uh, pokojnino precej zmanjša glede na škodo, ki je bila povzročena instituciji. Torej, takšne sankcije obstajajo in uh, v zadnjem zakonodajnem mandatu je bil nadzor precej izboljšen. Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja konflikta interesov strokovnjakov, to je res zelo zapleteno vprašanje. Navezala sem se na samo na to, kar je prej povedala Evropska ombudsmanka, ki je omenila, da potrebujemo dodatno osebje, ki že ima izkušnje iz zasebnega sektorja. Kategorizirati moramo torej, ali je nekdo, ki je že eh, iz, zaposlen, nekdo za izkušnjami iz zasebnega sektorja. Druga stvar pa je nek eh, strokovnjak, ki ni zaposlen, ampak ki samo ad hoc svetuje agenciji, ali ima ta strokovnjak prejšnje izkušnje v zasebnem sektorju. Tudi EFSA nam je povedala, da obstajajo določena pravila glede zaposlovanja po svetovanju oziroma po eh, delovanju v eh, komisiji. Torej, naprimer, dve leti potem, ko je bil nekdo zaposlen v nevladni organizaciji ali eh, v nekem zasebnem sektorju, ne sme svetovati EFSA. Tretja stvar pa so poročila, ki jih EFSA uporablja pri svojem delu. To je najbolj zahtevni aspekt. Namreč kdo financira te študije, ki se jih potem uporablja pri pripravi dosjejev, ko se izdaja dovoljenje oziroma ko industrija zaprosi za izdajo dovoljenja. Po problemu z glifosatom je Evropski parlament pripravil resolucijo, s katero želijo okrepiti javno financiranje takšni študiji. Ampak ni izvedljivo, da bi, imelo, da bi imeli 100-odstotno financiranje študij. Tudi univerze ne morejo izvesti vseh študij, ki jih potrebujemo. Prav zato bomo imeli sistem, kjer univerza dobiva plačilo strani industrije, da izvede neko študijo. Tudi to bo potem tudi nasprotje interesov idealno bi bilo, da bi imeli javni nadzor nad študijami, to je moje osebno mnenje kot eh, akademik. Ampak zaradi proračunskih omejitev to žal ni mogoče. Komisija je trenutno pripravila predlog, da bi okrepili nadzor nad študijami, nad tem, kako se študije oblikujejo. Želimo torej specifične aspekte študij, več kontrolnih študij, bolj. Eh, več pregleda nad temi študijami in komisija lahko potem pregleda čisto vse študije, ki obstajajo, ne samo tiste, ki jih je prijavitelj predložil. To bi bila nova možnost. Če zaključim, gre za zelo zapleteno vprašanje in težko je uravnotežiti javni interes tukaj za interese, ki jih ima industrija, da dobijo odobritev za njihovo substanco potrebujemo pa vsekakor več nadzora nad izvajanjem študij. In vprašanje je, kako se bo to razvilo v naslednjem predlogu komisije. Preden dam besedo še tretjemu govorcu, eh, bi besedo dodelil kolegici Rozirovi. Hvala lepa, se upravičujem, da sem bila odsotna, ampak uh, imam horizontalno vprašanje, ki se nanaša na različne institucije in agencije. s svetom smo prišli do sporazuma glede žvižgačev. Paradoks pa je ta, da e, večina podjetij in javnih organizacij bodo sedaj morali sprejeti ta zelo zavezujoča e, mnenja oziroma e, pravila, ampak za evropske inštitucije pa se to ne bo uporabljalo zato ker uh, imamo tu drugačen pravilnik in drugačen uh, uh, status. Razen, če se svet in komisija strinjata glede nove različice, bo to pomenilo, da bodo evropske inštitucije manj ščitile žvižgače kot uh, zasebni sektor. to seveda ne pokriva vseh eh, možnosti konfliktov interesov, ampak eh, pogosto se takšni konflikti interesov razkrijejo zaradi eh, informacij, ki jih pridobimo znotraj institucije. In ker ste se predvsej ukvarjali s tem vprašanjem, se na vas obračam z vprašanjem v zvezi z tem notranjim sistemom, kako lahko vzpostavimo nek upozorilni eh, sistem znotraj inštitucij, eh, zato da lahko to situacijo um, izboljšamo in eh, zanima me tudi, kako lahko zaščitimo naprimer nekega evropskega eh, uradnika, ki bi eh, pred nekimi zunanjimi organi razkril informacije, ki so potrebne za to, da bi pač razkril neko, neko kršitev ali napačno delovanje. Najlepša hvala. Izvolite, gospod Detken, če se želite odzvati na ta vprašanja. Za začetek bi odgovoril gospe Rivazi, kar se tiče neke, nekega višjega organa, ki bi lahko harmoniziral nadzor. EFSA kot tehnična agencija seveda izvaja zakonodajo, ki zanjo velja. Kot ločena kot ločen pravni subjekt seveda spoštujemo zakonodajo, ki za nas velja, imamo pa tudi stike z drugimi agencijami zakonodajalec si mora odgledati to vprašanje EFSA, mi kot agencija pa pač uporabljamo tista pravila, ki za nas obstajajo. Kar se tiče najemanja strokovnjakov, pa naslednje. Sistem je oblikovan, kot pač je, po našem mnenju dobro deluje. Če pa bi želeli spremeniti ta sistem, da strokovnjake plačujemo in da niso zaposleni pri nas, pa je potrebno spremeniti zakonodajo. EFSA ne mora spremenjati pravil, ki veljajo za nas. Glede preglednosti še enkrat, eh, izjave o interesu pri EFSI so vse javne. Tudi kriteriji za pregled strokovnjakov, ki z nami sodelujejo. Vse eh, te informacije so na voljo na naši spletni strani, nismo pa jih aktivno objavili. Še nekaj pravila za leto 2017 so razširila pravila EFSE, e, namreč eh, tudi strokovnjaki, ki so napoteni v EFSO strani držav članic, so predvrženi skrbnemu pregledu. Kar pa se tiče žvižgačev, to je bolje, uh, bolj namenjeno kolegu iz uh, komisije, ampak pri nas imamo pravila za zaposlene, ki zelo jasno in harmonizirano pripravljajo specifična pravila za zaščito žvižgačev. To je vse zelo jasno zapisano in pripravljeno. V zadnjih 12 mesecih je EFSA pripravila ta pravila in uh, eh, DG za človeške vire je to tudi zelo jasno oblikoval. Tudi ta del pravilnika o zaposlenih torej izvajamo. Hvala lepa. Najlepša hvala, še kak komentar. Ne, potem pa dobi besedo še komisija. No, eh, Glede na to, da me je kolega izpostavil, ja, komisija se strinja, da je ta statut eh, napredek v primerjavi z veljavno zakonodajo členi 21, ABC in tako naprej jasno kažejo, kaj velja za žvižgače. Mi smo še pred novim statutom sprejeli zelo zaščitniška pravila za vse žvižgače. Samo toliko, da boste vedeli, da smo že vzpostavili sistem. Niste odgovorili na moje vprašanje, ali se vam zdi normalno, da odbor strokovnjakov zaradi domnevnega varstva osebnih podatkov ne izpostavi imen. Komisija vas sprašujem. Ko gre za strokovnjake Euratoma, nimamo dostopa do imen. Se vam zdi to smotrno z vidika preglednosti? Ne bom odgovoril na vprašanja, ki presegajo mojo pristojnost, ki jih je kar precej ampak varstvo podatkov je pomembno. Najti je treba ravnoteže med varstvom podatkom in preglednostjo. Imamo tudi zelo znano sodbo v primeru Bavarian Lager. Sodišče je tam določilo ravnoteže med varstvom podatkov in preglednostjo. Vendar je sodišče kljub temu ravnotežju stalno trdilo, da je varstvo osebnih podatkov zelo pomembno, da ne smemo posegati v interese posameznikov. Nikar ne pozabite, da je sodišče zauzelo stališče, da je treba zaščititi interese posameznika in da to prevlada nad preglednostjo. Se upravičujemo, ampak sedaj zaključujemo s to delavnico. Najlepša hvala vsem skupaj. Hvala za to zanimivo izmenjavo informacij in predlogov glede tako pomembne teme. Seveda je to tema, ki bo zanimala naš odbor tudi v naslednjih mesecih in letih. Še posebej bi se zahvalil vsem našim gostom, ki so pomagali pri pripravi te delavnice. Vse skupaj pa opozarjam na to, da bo odbor za proračunski nadzor skupaj z odborom za ustavne zadeve 15. aprila razpravlja o vprašanju postopkov imenovanja v evropskih institucijah. 15. aprila bo torej potekala ta razprava. Še enkrat najlepša hvala vsem gostom. Hvala tudi tistim, ki ste zadovoljni s temi sklepi in tudi s tistimi, ki niste v celoti zadovoljni s tem. Hvala lepa. Don't worry, be happy is the word of the chair. So... Ja, predsednik pravi, da se ne smemo. Uh, da ne smemo skrbeti in moramo biti srečni. To so besede, ki se jih splača zapomniti. Hvala, da ste sodelovali v tej delavnici. Upam, da je to odpravilo nekaj odprtih vprašanj. Mi bomo tej temi še sledili, saj se bo gotovo pojavila tudi v naslednjem mandatu. Hvala lepa vsem skupaj. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo peticijo. Najlepša hvala. Gre za peticijo 328. 12 podpisov, gre pa za izpostavljenost kmetijskih delavcev pesticidom. Gospod Serž Le Kjo je tukaj, ki je podal peticijo in pa tudi Loran Kiju. Izvolite, pet minut imate. Merci, Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa v imenu vseh, ki smo podpisali to peticijo, tudi z GD Sanko smo se posvetovali, hvala lepa tudi za mnenje, ki so ga podali 18. marca, hvala, da ste obiskali tudi Britanijo. To poročilo je grozljivo, namreč pravi, da je naša država, Francija, nezmožna zmanjšati uporabo pesticidov, poleg tega pravi, da je kar je tudi zelo resno, da Ministrstvo za kmetijstvo ve, kaj se dogaja in da je v okviru načrta za zmanjševanje uporabe pesticidov predviden tak cilj, ki ga ne bo moč doseči. Ne so... Namreč eh, opravili so študijo, ki kaže na to, da uporaba pesticidov pri nas poteka na tak način, da se ti pesticidi zaradi načina pršenja ne pomešajo z drugimi snovmi. Mislim pa, da imamo številni precejšnje težave. Znižene so bile tudi plače delavcev v tem območju. Zanima me, kaj bo storila Francija. Zahtevamo, da gospa Cisen, komisarka za socialno vprašanje, pove, kaj lahko storimo kot Bretanja. Zdaj pa besedo predajam kolegi. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, komisijo oziroma odbor za peticije prosimo, da. Od Francije zahteva, da spoštuje zakonodajo na področju varnosti in zdravja delavcev. Zavedamo se, da revizijsko poročilo ne obravnava več kot zgolj del problematike, na katero se nanaša naša peticija. Gospod Andrej Kajtis, komisar za zdravje, se je zauzel za to, da bo na podlagi informacij, ki smo mu jih posredovali septembra leta 2018, storil več. Zanima me, kdaj bo pripravljeno končno poročilo. Obžalujemo, da je Francija do sedaj ostala tiho ni se odzivala na zahteve Evropske komisije. Nedopustno in nespremljivo je, da zahteve Evropskega parlamenta ostanejo mrtva črka na papirju v Franciji. Kot žrtve se soočamo z istojim mokom in to ne more več trajati. Naša skupnost danes šteje 300 članov, tri leta že obstajamo dve novi prošnji žrtev na teden prejmemo. Od zadnjega obiska v odboru za peticije so trije naši člani umrli zaradi bolezni. Zato si želimo, gospa predsednica, da bi naša peticija ne doživela kakršnega koli zastoja zaradi nastopa novega Evropskega parlamenta in komisije. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Sedaj pa dobi besedo Evropska komisija. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi vam sporočil kakšna, kakšne ukrepe smo sprejeli od zadnjič, ko smo januarja poročali odboru o tem vprašanju. Kot so povedali pripravitelji peticije, smo objavili akcijski načrt in eh, ta vključuje naša priporočila. Objavili smo tudi dokument za vprašanje in odgovori, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. Poročilo vključuje štiri priporočila. Ocenili smo različne ukrepe in ugotovili, da ti ukrepi niso zadostni. V skladu z našimi postopki smo torej prosili za dodatne informacije in dodatna pojasnila. Kot so povedali vlagatelji peticije, trenutno zastavljeni cili niso doseženi in zato predlagamo, da eh, se pripravi oziroma da se pregleda akcijski načrt. Mi imamo rutinske postopke za pregled takšnih dokumentov, v našem uradu bomo to pregledali in potem bomo pridobili dodatne informacije, ki so še potrebne. Kar se tiče specifičnih vprašanj te peticije, To je izključeno iz revizijskega poročila iz različnih razlogov. Na podlagi začetne ocene informacij smo pred kratkim poslali dopis Ministrstvu za delo v Franciji. Želeli smo namreč odgovore na določene vprašanja, na katere še nimamo odgovorov. Kar se tiče povezav z pesticidi in eh, izpostavljenostjo tem pesticidom, imamo sedaj velik sklop informacij. Na nekatera vprašanja potrebujemo bolj jasne odgovore, saj nam trenutni odgovori ne zadoščajo. Ponovno smo zahtevali pojasnilo strani Francije glede teh še odprtih vprašanj. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, kdo želi besedo? Gospa Rosier, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, najprej bi rada pozdravila vlagatelje peticije. Gre za dve skupnosti žrtev zastrupitve. Preveč let se že borijo za to, da bi delodajalci priznali svojo odgovornost. Če do tega ne bo prišlo, mora odgovornost prevzeti tisti, ki bi moral poskrbeti za to, da do te situacije v prvi vrsti spoh ne bi prišlo. Ta pot je res naporna. Žal to ni edini dosje, pri katerem ugotavljamo, da osebe, ki se nahajajo v dramatičnem položaju, želijo uveljaviti svoje pravice. In naš odbor je tisti, ki bi moral prisluhniti vsem tem osebam, ki so jim kršene pravice, ki bi morale biti zagotovljene skladno z evropskim pravom. Vedno gre za dolge, naporne bitke, ki jih vodijo ti posamezniki in za nas je to res nespremljivo. Tu gre za pravni medijski boj, kot prvo želijo odškodnino, želijo si, da ne bi vse skupaj trajalo toliko časa, da žrtev sploh ni več, ker prej umrejo, preden jim izplačajo škodnino. Želijo pa tudi, da se spremeni tisto, kar je trenutno v zakonodaji slabo in da se izboljša tudi izvajanje zakonodaje. Hvala lepa za vse, kar ste storili in hvala za vašo prisotnost. Euh, Upam, da bodo institucije na koncu skupaj podale odgovor na trenutno stanje komisija je pripravila revizijo. Francoski organi morajo tudi preveriti, kaj se dogaja z direktivo o pesticidih iz leta 2009. Ugotovili so, da ni nadzora nad porabo pesticidov, to je zapisano v poročilu. Me pa malce čudi, da je komisija zdaj najavila še eno revizijo, nove preizkuse in teste, obravnavo novih elementov. Če je ugotovljeno, da država članica ne spoštuje direktive in obveznosti iz direktive, potem jo je treba seveda preganjati v okviru postopka zaradi kršitve. Tu gre za življenje ljudi. Življenje ljudi je resno prizadeto zaradi pomankljivega izvajanja zakonodaje. Zato me zanima, komisija, kako lahko upravljate revizijo če je bilo ugotovljeno, da država ne spoštuje direktive, da krši zakonodajo, zakaj ne sprožite postopka zaradi kršitve? Potrebujemo očitno odločitev sodišča, kajti to je tisto, kar bi potem neposredno vplivalo tudi na postopke, ki so jih sprožili avtori peticije, ki želijo, da se situacija popravi in da se jim splača odškodnina. Samo na tak način, če boste sprožili postopek zaradi kršitve, se bodo izvedli tudi ostali postopki, da bodo prevzeli odgovornost eh, tisti, ki proizvajajo pesticid, triskalijo in ostali akteri. Situacija se vleče predolgo. Ne moremo v nedogled podaljševati podajanja odgovorov na situacijo, ki je že tako ali tako nespremljiva poleg tega ljudje resnično trpijo. Gre za poklicen zdravstven problem, poleg tega pa je tudi z človeške plati gledano ta situacija katastrofalna. Sicer je revizija sama po sebi spodbudna, ampak biti moramo še bolj pogumni. Komisija bi morala biti bolj pogumna, zahtevati bi morala spoštovanje pravil, ki bi v prvi vrsti morali preprečiti, da sploh nastane takšna situacija. Mi pa bi morali bolj razmišljati tudi o tem, kako obravnavamo fitosanitarne kemične proizvode, na, izhajamo iz načela previdnosti. To so vprašanja, ki jih obravnavamo tudi v našem odboru, o tem eh, več v okviru naslednje točke. Mislim, da bi morali razmisliti širše tudi v svoji vlogi v tem kontekstu. Glede na to, kaj se dogaja v okviru komisije in glede na nadaljne morebitne postopke, predlagam, da ohranimo to peticijo odprto, da bodo tudi avtori peticije lahko uveljavili svoje pravice in dobili izplačeno očkodnino. Peter Jar, izvolite. Ja, dank, Najlepša hvala. Hvala za vlagatelje peticije, da so se nam tukaj pridružili. Mi jih bomo podpirali pri upravičeni. Uh, peticiji, ki so jo vložili, mi eh, razumemo njihovo eh, težavo in tudi jaz sem kmet in zato razumem, da je potrebno zaščititi delavce. Delo z nevarnimi snovmi je pač del najbolj temeljnih znanj, ki jih potrebujemo pri tem delu in to se v različnih državah različno obravnava. Meni je pomembno naslednje. Sploh si ne bi mislil od Francije, da ima takšno ureditev, namreč sam menim, da je Francija dobro razvita, dolgoletna članica Evropske unije in ne predstavljam si, da če se takšne stvari dogajajo v Franciji, kaj se šele dogaja v drugih državah. Torej, prosim komisijo, da preuči situacijo v vseh državah članicah glede te snovi Namreč eh, zagotoviti moramo, da je tukaj vse v redu. Fitosanitarna sredstva so nevarne snovi in zelo skrbno moramo ravnati z njimi. To namreč res vpliva na zdravje ljudi. Moje vprašanje je torej, ali lahko razširimo nalogo komisije. Namreč vem, da določene države s tem stosnovjo ne ravnajo pravilno in neskrbno, zato moramo to preučiti širše. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Rivasi. Merci, la... Hvala lepa, gospa predsednica. Na srečo imamo odbor za peticije, zato ker lahko tako vsaj ti delavci in vse osebe pričajo. Namreč prijavili so primer slabega delovanja v Franciji. Kaj je Triskalija? Gre za veliko kmetijsko zadrugo, največjo zadrugo v Britaniji. 4800 delavcev zaposluje, 16000 članov ima na več kot 240 mestih v Britaniji. Se pravi, tako kmetje kot eh, tudi ostali, ki uporabljajo pesticide, so se zastrupili zaradi uporabe pesticida Triskalije. Komisija, vi ste bili na terenu, pripravili ste poročilo, ampak v tem poročilu najdemo tudi informacije, ki kažejo na to, da ni dovolj usposabljanja in obveščanja članov in kmetov, da obstaja pomankanje informacij, da obstaja pomankanje nadzora, spremljanja in to potem pride do situacije, ko so zaposleni podvrženi zastrupitvi in ko posamezniki zbolijo, jih odpustijo. Edina možnost, ki jo imajo, je, da bodi si umrajo, bodi si se obrnejo na sodišča, zato da jim izplačajo očkodnino. In mislim, da je situacija res dramatična. Gedis, eh, zdravje sem že vprašala kaj pričakujejo. Vi pravite, da čakate na odgovor Francije. 26. maja nas čakajo evropske volitve. Ali boste počakali na svoje drugo poročilo, preden sprožite postopek z obr Francijo? Ali ne bi rekli, poslušajte, odgovorite, nam sicer sprožimo postopek zaradi kršitve, ker kršite direktivo. Veste, da je to zelo pomembno za vse delavce, ki so tudi tu, tudi za vse sindikaliste. Če boste sprožili postopek zoper Francijo, bodo tudi oni lahko šli še korak dlje in Triskalja bo potem zagotovila informacije, upravilo sposabljanje in tako naprej. V drugem poročilu namreč navajate, kaj mora storiti Francija. Dramatična situacija je, kot lahko vidite. In še zadnja zadeva v poročilu tudi piše, da kar zadeva zdravje delavcev, da je gospa Tisen pristojna za to, da je komisarka Tisan torej tista, ki bo morala reševati ta vprašanje. Zato, gospa predsednica, predlagam, da opravimo zaslišanje komisarke, da se pogovorimo o vseh zdravstvenih vprašanjih z področja dela. Opraviti je treba revizijo oziroma inšpekcijo na terenu samem in preveriti, kaj se dogaja, da bomo tudi odgovorni videli, kaj se dogaja. Ne gre zgolj za pregled traktorjev in ostalega. Preveriti je treba tudi, kaj se dogaja v okviru delovnih pogojev. Situacija je nujna, obstaja več možnosti. Samo naš odbor je tisti, ki bi dejansko lahko prijavil nedelovanje v državah članicah. Hvala. Ša, hvala. Besedo zdaj predajam vlagatelju peticije, gospodu. LKO-ju za dve minuti, ker eh, nas priganja čas. Hvala, gospa predsednica. Poročilo GD Sanko se je nanašalo na direktivo iz leta 2009. Res je. nič ne piše v tem poročilu o direktiva 89 in 2004 skozi 37. Direktivi se nanašata tudi na delovne pogaje. Veseli smo, da se je odbor za peticije skupaj s parlamentom odločil ukrepati od Francije. Zdaj končno zahtevate, da opravi tisto, kar bi že davno morala. Ko smo prvič predstavili peticijo, smo že povedali, da na sodišču še vedno ni bila sprejeta odločitev, saj ne na kazenski ravni. Poleg tega je bilo dvakrat odločanje odloženo, zdaj pa je preiskovalni sodnik zadolžen, da opravi preiskavo. Več kot 40 oseb so zaslišali na žandarmariji, vendar zaenkrat še ni bila sprožena nobena obtožnica. Torej, Zaposleni smo zelo razočarani, kot je rekla gospa Rivazi, številni so bili zastrupljeni, mnogi so tudi že umrli, nekateri so sicer dobili nekaj očkodnine iz, iz eh, socialne blagajne, ampak še vedno premalo. Če ne bo kazensko pravnih sankcij, no, mi ne želimo, da bi kdorkoli šel v zapor, ampak takšno nekaznovanje ni dobro. Poslati moramo jasno sporočilo. Hvala. Okay, I... Dobro, zdaj lahko povzamem, kaj se bo dogajalo s to peticijo prihodne. Grozljivo se mi zdi to, kar se dogaja. Komisija je pripravila revizijsko poročilo, to je zelo dobro in tudi cenimo to, kar ste storili, ampak nažalost eh, je v poročilu samo gol en stavek, ki se nanaša na peticijo. Vendar bi morali imeti ločeno oceno in poročilo, ki bi jo poslali nam. Zato predlagam, da peticijo ohranimo odprto, ločeno poročilo zahtevamo poleg revizijskega poročila. Poleg tega bi obema komisarjema, Andriju Kajtisu in gospod Tyson, morali poslati pismo, v katerem bi jo morali zaprositi, da upoštevata vse tisto, kar je omenjeno v peticiji. Peticije namreč niso dovolj pozorno prebrali, ker se tega očitno ne omenja v poročilu. Mislim, da bi morali pisati tudi francoskim organom preko stalnega predstavništva v Bruslju in jih obvestiti o rezultatu današnjega srečanja, kaj se je ravno kar zgodilo. Vprašati bi jih morali, kaj so storili in česa predvsem niso storili, ko gre za varno ravnanje in rav, varno uporabo pesticidov. Naj povdarim, da je popravilo škode za delavce, ki so bili izpostavljeni temu pesticidu, pomembno. Človeških življenj pač ne moremo več vrniti. Ampak tisti, ki so utrpeli škodo, bi morali imeti možnost, da dobijo odškodnino zaradi izgube in zaradi škode, ki so jo utrpeli. Zato me zanima, kaj so francoski organi storili tudi s tem v zvezi. Lahko zaprosimo za informacije glede tega. Dobro, hvala lepa vsem. Zdaj pa nekaj povsem drugačnega, kot pravijo na televiziji. Predst predstavili nam bodo študijo o endokrinih motilcih od znanstvenih dokazov do varovanja zdravja ljudi. So, all, Z nami so strokovnjaki, gospa Barbara Demenju in Remi Slama sta z nami. Beseda je vajna. We'll okay Bom kar tu sedela, če se strinjate. Hvala lepa predsednica s kolegom dr. Slamo z Nacionalnega inštituta za raziskovanje zdravja in medicinske raziskave, sva pripravila študijo o endokrinih motilcih, kako ti vplivajo na človeško zdravje. Najprej konflikt interesov. Finančnih konfliktov interesov ni, ampak sama sem soustanoviteljica Watchfroga, To je podjetje, ki razvija teste za identifikacijo endokrinih motilcev, vendar ne prejemam nobene finančne kompenzacije za delo, ki ga upravljam v tem kontekstu. O čem bova danes govorila? Najprej kratki uvod v endokrine, hormonske sisteme, zakaj so tako občutljivi za kemične disrupcije oziroma motnje. Potem bova govorila o škodljivih zdravstvenih učinkih, do katerih pride zaradi izpostavljenosti endokrinih motilcev in drugim kemikalijam. Potem bova govorila tudi o stroških, ki nastanejo zaradi kemikalij in endokrinih motilcih. Potem bo doktor Slama predstavil še trenutno zakonodajo v zvezi z endokrinimi motilci v Evropski uniji, povedal bo, kaj lahko še storimo ali bolje storimo za to, da zaščitimo zdrave ljudi v Evropi. Torej, kakšna so znanstvena dognanja, zakaj so endokrini motilci tak problem v današnjem času? Hormoni delujejo v, v zelo nizkih dozah. Pa naj se gre za estrogen, testosteron, naj se gre za slinovko ali ščitnico. Ti vplivajo na naš razvoj od spočetja do konca življenja. Hormoni delujejo torej na ravni nanomolekul, torej nizke koncentracije, nizke doze. Kako lahko to predstavim? Kapljica vode v olimpijskem bazenu je koncentracija v nanomolekuli. So, acts... En hormon, ki deluje torej v nizki koncentraciji, je hormon ščitnice, tiroksin, ima različen vpliv, odvisno od starosti osebe. Pri odraslih nadzoruje temper, telesno temperaturo in metabolizem. Poleg tega pa nadzira tudi delovanje možganov. Spomin, počutje, tesnobnost, koncentracijo, vse to nadzira. V zarodku, ki se razvija, je ta hormon še toliko bolj pomemben. Bistvenega pomena je za razvoj možganov in za rast. Če tega hormona ni, se bo to negativno odražalo pri inteligenci tega razvijajočega se otroka. Poleg tega se pri tem otroku lahko pojavijo avtoimune bolezni. Recimo avtizem. Če si pogledamo možganski korteks, pri otrocih, ki so stari 8 let, smo to opažali. Njihova stopnja hormona je povezana s stopnjo tega istega hormona pri materi v času nosečnosti. In debelost je podvržena vplivu tega hormona, naj si gre za preveč hormona ali za premalo hormona. Poleg tega imamo ne monotoničen, torej ne linearen odziv. Kaj to pomeni? Da ne gre za enostaven odziv, ki je odvisen od eh, količine hormona. Še nekaj bi morala omeniti, ker sem prej na to pozabila. Sorry. The other thing that I really must mention here is that... Še nekaj moram omeniti. Nosečnice nas še posebej skrbijo. Namreč takrat so v ranljivi fazi izpostavljene so, v nosečnosti je izpostavljenost endokrinih motilcem tako škodljiva, da lahko vpliva to na tri generacije, na mat, eh, mati, na razvijajočega se otroka, pa tudi na zarodne celice otroka, ki se še razvija v maternici. To bo potem tudi od, vplivalo na razvoj semenčic in jajčic pri nadaljnih generacijah. Se opravičujem, ampak malce sem zmedena. Kaj je endokrini motilec? gre za egzogeno snov, gre za mešanico oziroma snov, ki jo je proizvedel človek. Ta spremeni delovanje endokrinega sistema in povzroča škodljive učinke na zdravje, za organizem in za nadaljne generacije. Endokrini motilci lahko delujejo na različne načine, vplivajo lahko na to, da se poveča tveganje za razvoj večjih bolezni, tudi večfaktorskih bolezni. Lahko vplivajo na spremembo proizvodnje hormonov, prenosa hormonov, lahko se spremeni tudi ciljno tkivo, ki naj bi ga hormoni dosegali. Kakšna je posledica tega? Se upravičujem, ampak res imam zmedo pri prosojnicah. Izpostavljenost endokrinim motilcem se kaže kot nekaj problematičnega, ker je povezana z nastankom bolezni. Naprimer, prihaja do motenj metaboličnih receptorjev prihaja do metaboličnih bolezni, do debelosti, do diabetesa tipa 2, prihaja do motnje delovanja ščitnice. Če je moteno delovanje ščitničnega hormona, se nevrološko otrok slabše razvija, inteligenca je manj razvita, pride do problemov s prodnostjo. Tudi rak prostate, rak na dojkah, rak. Uh, na modih je lahko rezultat izpostavljenosti endokrinim motilcem. Kar zadeva raka na dojkah, ta je še posebej relevanten primer, enako velja za druge neinfekcijske bolezni. Vemo, da je rak na dojkah večfaktorska bolezen. Reproduktivna zgodovina ženske bo seveda na to vplivala. Dlje, ko ženska doji, manjše je tveganje za nastanek tega raka. Z izpostavljenostjo estrogenov je povezanih več dejavnikov, tudi zdravila, ki vsebojejo estrogen, lahko negativno vplivajo in povečajo tveganje za nastanek raka. Tudi dietil stilbestroj je eden od teh endokrinih motilcev, ki lahko zelo negativno vpliva na zdravje. Sorry. Jezus Kristus, res sem zmedena, se opravičujem še zadnja pripomba. Sintetičen estrogen. Tudi ta poveča tveganje za nastanek raka na dojkah, DDT, bisfenol in tako naprej. V kateri koli razvojni fazi je spostavljenost tem snovem zelo nevarna. Obstajajo tudi številni drugi primeri, ko sklepamo, ali pa zagotovo vemo, da endokrini motilci negativno vplivajo. Ne gre zgolj za nastanek raka. Iz preglednice dve v poročilu sem vzela te podatke na prosojnici. Samo šest eh, zmesi organofosfatni pesticid eh, kloropiritos ima negativni učinek na homeostazo ščitnice, potem je paracetamol, ki ga dobimo brez recepta. Če se ga jemlje v zgodnji nosečnosti, lahko spremeni delovanje oziroma funkcijo testisov. Še eno zaskrbljujoče vprašanje. Izpostavljenost mešanicam. Gre za kumulativni učinek, kjer vsaka sestavina vpliva k učinku mešanice. Kaj se zgodi, če mešanice delujejo sinergetično in okrepijo odziv? Pri bisfenolu A je bilo dokazano, da se bo zmanjšala raven testosterona za nekje 50 odstotkov v testisih. Če pa se BPA pomeša s sedmimi drugimi snovmi, se pravi, da imamo mešanico osmih snovi, se testosteron zniža za nekje 10 odstotkov v primerjavi z eh, prejšnjimi 50. Endokrinim motilcem smo v Evropski uniji stalno izpostavljeni in to vse povsod. Tu najdete rezultate iz študije Helix. Otroke iz različnih evropskih držav so analizirali, v smislu analizirali so njihov urin in kri. 33 od 35 snovi smo našli v 90 odstotkih otrok. Izpostavljenost je torej ne samo vse posod prisotna, temveč eh, je tudi stalna, glede na to, da smo izpostavljeni mešanicam. Za peščico endokrinih motilcev smo, če so podatki bili na voljo, uspeli izračunati, koliko je strošek na posameznika. Stroški so izjemni, v milijardah evrov jih lahko štejemo na letni ravni. Velik del teh eh, učinkov je potem viden pri izgubi IQ-ja in pri razvoju možganov. To je ta modro barva, ko spogače. Zakaj prihaja do tega, da je velik del cene plačan pri nevrološkem razvoju, zato ker se nevrološke bolezni pojavijo veliko zgo, bolj zgodaj v razvojnih fazah otrok, kot naprimer metabolne in druge bolezni. Nevrorazvojne bolezni so bile večinoma vezane na pesticide. Kar pa zadeva preostanek regulativni vidik pa besedo predajam kolegi dr. Slami. Hvala lepa. Zdaj se bomo pogovorili o konsistentnosti med znanstvenimi dognanji, gospa predsednica, spoštovane članice in člani parlamenta. Kakšni so cilji Evropske unije, ko gre za zaščito pred endokrinimi motilci, kateri zakonodajni akti so pomembni za posamičen sektor? V kolikšni meri obstaja doslednost med znanstvenimi dognanji ter cilji Evropske unije ter zakonodajo. Upoštevati moramo to, da je 20 tisoč kemikalij na trgu v Evropski uniji. Odgovorno za identifikacijo tveganja je v rokah podjetja, ki trži proizvod, ki mora tudi predložiti dokaze v zvezi s proizvodom. Običajno se zakonodaja uporablja na za vsako posamično snov. Poleg tega so zakonodajni akti sektorski. Pomembno načelo pa je, da tisti proizvodi, ki predstavljajo največjo grožnjo, so natanko opredeljeni v posameznih kategorijah na podlagi teh kategorij potem tudi ugotavljamo, kakšno je tveganje. Mitogeni, karcinogeni in CMR snovi, kot jim pravimo, sodijo v te kategorije, pa tudi endokrini motilci. Te širše kategorije so potem opredeljene v uredbi RIČ, za snovi CMR v direktivi za klasifikacijo, označevanje endokrinih motilcev, ampak v tej kategoriji ne najdemo opredelitve endokrinih motilcev, niti ni opredeljeno tveganje. V sedmem okoljskem akcijskem načrtu je tudi govora o tem, tam izredno piše, da je cilj Unije, da do leta 2020 zagotovi proizvodno in uporabo kemikalij, ki bodo bistveno zmanjšale negativen učinek na zdravje ljudi in okolje. Do leta 2020 eh, naj bi vse relevantne snovi, ki nas še posebej skrbijo, gre tudi za endokrine motilce, uvrstili na seznam, kot ga opredeljuje REACH. Leta 2018 je v sporočilu na poti k celovitem okviru Evropske unije za endokrine motilce. Komisija pravi, da bi morali delovati na podlagi previdnostnega načela. Želimo zmanjšati celostno izpostavljenost ljudi in okolja tem snovem. Kako lahko te cilje dosežemo? Lahko opredelimo pet pogojev, ki bi zadoščali za to, da se zmanjša izpostavljenost endokrinim motilcem. Kako lahko zmanjšamo negativen učinek teh motilcev? Najprej potrebujemo jasno opredelitev skladno z znanstvenimi dognani, potem dokument s smernicami, da bomo lažje vedeli, ali je neka snov endokrini motilec. Se pravi, to opredelitev bi morali zdaj prevesti v algoritem, ki bo potem pripravil seznam. Tretje, preizkusi. Snov je treba testirati, šele potem lahko ugotovimo, ali so izpolnjeni pogoji. Potrebujemo teste, na podlagi katerih bomo sklepali, ali neka substanca, neka snov spreminja delovanje sistemov in če povzroča negativni učinek na populacijo ali na organizem. Ko podjetje predloži dosje za nek proizvod, mora predstaviti tudi opravljene teste potem pa potrebujemo še logiko upravljanja tveganj, kaj pomeni, da se zmanjša izpostavljenost. Če je neka snov škodljiva, ali naj jo povsem odpravimo, omejimo ali kaj drugega. Teh pet pogojev je ključnega pomena, če želimo doseči minimalno izpostavljenost endokrinim motilcem. V svoji oceni vseh regulatornih sektorov smo ugotovili, da je zakonodaja najbližja cilju na področju biocidov in fitofarmacevskih sredstev. Te bom zdaj nakratko opisal. Ko gre za fitosanitarne proizvode in biocide, velja od leta 2018 pravno veljavna opredelitev znanstvenih meril glede endokrinih motilcev. To zdaj že izvajamo v praksi, pristojne agencije, torej EKA, Evropska agencija za kemikalije in tudi EFSA objavljata dokumente s smernicami, na podlagi katerih sklepamo, ali je neka snov endokrini motilec ali ne, na podlagi te opredelitve. Če preskočimo zdaj na peti pogoj, Obstaja zelo jasna logika v zakonodaji. Namreč fitosanitarno sredstvo ali biocid, ki bi bili prepoznani kot endokrini motilci, ne smajo pristati na evropskem trgu, razen če je vpliv na zdravje ljudi ničelno oziroma zanemarljivo. To je skladno torej s ciljem, da se zmanjša izpostavljenost ljudi endokrini motilcem. Ampak, če želimo, da bi se ta cilj izvajal, bi morali najprej zahtevati, da se obvezno opravijo testi vsake snovi, preden se snov odobri kot pesticid. To pa ni jasno opredeljeno v naši oceni, zlasti ko gre za biocide. Pravno zavezujoči testi niso dovolj učinkoviti, poleg tega so omejeni, kar zadeva pokritost različnih načinov moten, ki jih povzročajo endokrini motilci. Leg tega je nejasno v tej fazi, ali bi bil tak dosje s testi zadosten za to, da preverimo, ali je neka snov endokrin motilic ali ne. To velja še posebej za biocide. Organi so običajno malce slepi oziroma kratkovidni, ko gre za ocenjevanje novih biocidov. Če zdaj preidemo na drug sektor, kjer so ljudje prav tako lahko potencialno izpostavljeni endokrinim motilcem. Gre za področje, ki ga ureja uredba RIČ. Francoska okoljska agencija je podala oceno. Preverjali smo, ali 15 snovi iz RIČA izpolnjuje pogoje. Agencija je prišla do sklepa, da pri desetih ni bilo moč ugotoviti z gotovostjo, ali je snov endokrini motilec, ker informacije, ki bi jih potrebovali, za to niso bile predložene. Kar pa zadeva omejene zahteve glede testiranja, kot to predeljuje uredba Rič, nimamo pravno veljavne opredelitve endokrinih motilcev. Logika upravljanja tvegan pa je po našem mnenju manj jasna, kot je pri endokrinih motilcih, ki so prisotni v pesticidih bolj konkretno, ko je enkrat snov opredeljena kot endokrini motilec oziroma je povzroča veliko mero zaskrbljenosti, se jo da na seznam spremljanja. In kolikor vemo, zaradi te uvrstitve na seznam ne bo takoj omejena uporaba, vsaj ne tako hitro, kot to velja za pesticide. Na tem seznamu SVHC je 13 endokrinih motilcev. Po eni strani je osupljivo, da je EHA skupaj z nacionalnimi zdravstvenimi organizacijami relativno hitro uspela opredeliti 13 snovi kot snovi, ki nas še predvsej skrbijo zaradi potencijalne funkcije motnje delovanja sistemov. Torej, zelo malo verjetno je, da bi vse snovi do leta 2020 uvrstili na ta seznam zaradi tega, ker povzročajo zaskrbljenost. Potem je tu področje kozmetike. Tu je spostavljeno ženski nosečnic, še posebej velika. Nekatere snovi so še posebej zaskrbljujoče. Namreč tiste snovi, ki naj bi povzročale raka, smo prepovedali, enako tudi pri fitosanitarnih sredstev. Nekatere snovi smo popolnoma prepovedali. Nekateri endokrini motilci se pojavljajo tudi pri pesticidih, te smo omejili. Zdaj preverjamo, ali so endokrini motilci prisotni tudi v kosmetičnih sredstvih. To se najprej ocenjuje na podlagi posamezne snovi, preverjamo, ali obstaja tveganje ali ne. Sectors, uh, instance, are... V veliko drugih sektorjih, naprimer na področju um, začite uh, delavcev, je malo omembe tega sploha. Če povzamem, spoštovani poslanci in poslanke, obstaja konsens eh, glede eh, znanstvene eh, definicije endokrinih motilcev in tudi dejstva, da ti predstavljajo grožnjo za človeško zdravje. Ne vemo pa vsega o teh snoveh, veliko teh snovi znanstveniki niso še dovolj proučili ampak situacija eh, je podobna drugim, drugim eh, kategorijam eh, nevarnih snovi, naprimer karcinogenim snovem. Ne vemo, koliko se jih drži, ne vemo, koliko jih je razpoložljivih in te snovi so opredeljene in razvrščene v tri kategorije. Pomembno bi bilo, da imamo tudi horizontalno definicijo eh, eh, endokrinih eh, motilcev in razvrstitev v tri kategorije. EU sledi cilju minimizacije izpostavljenosti ljudi in okolja tem endokrinim motilcem in to je tudi znanstveno podkrepljeno. v mnogih državah eh, pa ne velja, da zakonodaja to ureja, tako kot Evropski uniji. Na področju eh, rastlin in pa eh, zakonodaje na področju biocidnih proizvodov smo naredili že kar precej in tu so tveganja bolj omejena. Ampak tudi v tem eh, sektorju velja, da eh, zakonodaja ne omogoča upravljanja s, tveganju, s tveganji na način, ki bi eh, bil posebno učinkovit. Sedanja evropska zakonodaja tudi ne omogoča doseganja ciljev Evropske komisije glede minimalizacije izpostavljenosti endokrinim motilcem mi v poročilu tudi eh, ponujamo eh, rešitve eh, v zvezi z logikami tveganja, upravljanja s tveganji, ki bi omogočila veliko boljše upravljanje. Hvala lepa, hvala obema za ta pojasnila. To je za nas, ki nismo strokovnjaki, kar eh, zapleteno, ampak eh, stvari sta zelo dobro in jasno predstavila. Sedaj pa bi povabila zastopnika komisije, da prevzame besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam za to poročilo o endokrinih motilcih. Rad bi to predstavitev še malce dopolnil in sicer eh, eh, v odnosu do eh, sporočila, ki ga je komisija objavila novembra 2018 na to temo. Komisija se je zavezala napram državam članicam, da bo uredila vprašanje doktrinih motilcev. V tem sporočilu je predvidenih kar nekaj uh, ukrepov. Imamo tako imenovan fitness check, pregled uh, evropske zakonodaje. In na ta način bomo ugotovili, ali uh, zakonodaja Evropske unije uh, dosega ta cilj ali pa morda obstajajo kakšne vrzeli, uh, ki jih je treba še zapolniti, zato da bomo izboljšali zaščito na tem področju. In tu delamo na več ravneh, eh, na preizkusih, eh, to je eh, zapisano v zakonodaji, pogledali si bomo, kako je to urejeno in kakšni so ukrepi za upravljanje s tveganji. Za to bilanco kakovosti bomo predvideli tudi časovnico, organizirali bomo javno posvetovanje, zato da se bodo vsi lahko udeležili in na to bomo uredili tudi skupaj z deležniki. Na to, na področju raziskav, tu vidimo, da imamo še vedno premalo informacij. Evropska unija je eh, pripravila eh, številna gradiva in tudi sredstva eh, za raziskave na področju endoktrinih motilcev. 53 milijonov sredstev je bilo temu namenjenih. Na to komisija eh, tudi organizira letni forum na temo endokrinih eh, motilcev eh, in ob teh dogodkih se srečujejo vsi strokovnjaki, pa tudi civilna družba in razpravljajo o stanju na področjih endokrinih motilcev, o tem, kaj lahko naredimo, kako lahko stvari izboljšamo. In na koncu bomo tudi Eh, postavili spletno stran na temo endoktrinih motilcev, kjer bomo zbrali vse informacije, ki obstajajo. Trenutno informacije obstajajo, ampak so precej razpršene in sicer na spletni strani uh, Generalnega direktorata za zdravje, za okolje, uh, na uh, strani Agencije za kemične snovi in tako dalje. Na ta način bomo zbrali vse informacije v zvezi z endoktrinimi motilci na enem mestu. Dobro, hvala kolegi. Eh, kot rečeno, eh, je bil to follow-up eh, naših peticij. 19 smo jih sprejeli na to temo, 13 je še vedno odprtih in bodo ostale odprte. In sicer, dokler ne bomo prejeli odgovorov nacionalnih organov, ali pa Evropske komisije. In potem bomo še enkrat ocenili te odprte peticije. Zaenkrat jih torej uh, ohranjamo odprte, vseh 13, eh, in uh, spremljali bomo implementacijo uh, ustrezne evropske zakonodaje. Jemljemo pa na znanje uh, seznam, ki ste ga omenili v zvezi z strokovnjaki, ki so dejavni na tem področju. Mislim, da to lahko naredimo, gledam kolege in kaže, da se vsi strinjamo. Gospa Rivesi. Ja, eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi uh, raziskovalcem. Mene nekaj preseneča, ko gledam vaš seznam. In sicer. Rekli ste, da kar se tiče pesticidov, biocidov in tako dalje, da je situacija bolj ali manj eh, v redu. Imamo teste, imamo definicijo, imamo pač eh, oceno tveganja in tako dalje. Ampak eh, kako vi pojasnjujete, da vse, kar se tiče uh, kozmetičnih izdelkov, uh, pitne vode, uh, dodatkov k hrani, uh, Kako da to ni urejeno, saj to se nas eh, najbolj tiče? Ali imate kakšno pojasnilo? In glede na to, da imamo tudi zastopnike komisije, bi bilo dobro, če bi uh, imeli neko skupno opredelitev pojmov na horizontalni ravni, potem pa bi uh, potrebovali tudi uh, uh, obvezne uh, teste, kajti treba si je pogledati, če je neka snov uh, endoktrin motilec ali ne. Uh, posledice namreč niso iste. Uh, Na to me še nekaj eh, moti. In sicer komisija govori o mejnih vrednostih, ampak če vemo, da uh, eh, nek endoktrini motilec lahko ima učinek že v zelo majhnih količinah, naprimer um, uh, na uh, noseče ženske. V kako lahko tu govorimo o kakršnih koli pragovih? Tu pragovi nimajo nobenega smisla. Na to sem videla, da uh, EFSA uh, je pripravila uh, svojo metodologijo glede učinka koktejlov. Uh, to so uh, uh, parlamentarci želeli, vemo, da ne uživamo samo enega pesticida, ampak da mešamo vse to. In, uh, Enako velja tudi za indoktrine motilce. Razumem, da imamo peticije, razumem, da morajo ostati odprte. Mi smo polni indoktrinih uh, Eh, motilcev. Govorili ste o vseh eh, učinkih, eh, o rakih, o problemih z rodnostjo in z intelektualnimi sposobnosti. Pravzaprav tu ustvarjamo kretene. Ne vem, če to pravilno prevajo tolmači, ampak gre za kretene. Občutek imamo, da tu delamo uh, Eh, po metodologiji majhnih korakov, ampak eh, tu majhni koraki nimajo smisla, to je treba narediti en velik korak. No, to bomo pustili za naslednji mandat, naslednjemu parlamentu in eh, odbor si bo to pogledal v naslednjem zakonodajnem obdobju. Hvala lepa obema za vaša pojasnila. Hvala, da ste nas tako prestrašila. Očitno je, da je zadeva zastrašujoča ampak hvala vseeno za vaše delo. To uh, gradivo je tudi na voljo in to ne samo našemu odboru, temveč vsem. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer je to peticija uh, eh, 897 in sicer gre za domnevno uh, nevarnost. Um, ki jo, uh, ki jo premog um, in eh, premogovna dejavnost na slovaškem predstavlja za vire vode. Izvolite. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za to, da sem lahko danes v vašem odboru in predstavim to peticijo, ki obravnava pomemben problem pri toplicah Bojnice. Gre za podjetje, ki eh, deluje na Slovaškem in dela v regiji Prijevica. To je rdeči krog, ki ga vidite na zemljevidu Slovaške. Gre za dve zasebni podjetji. Najprej gre za eh, podjetje, ki upravlja eh, rudnik in ki bo delovalo do leta 2023, dobilo je namreč janstvo Slovaške. In Slovaška vsako leto plača 150 milijonov evrov subvencij za to podjetje. Problem pri tej peticiji je prav vpliv, ki ga ima to podjetje na toplice in termalne vrelce tukaj. Namreč premog se tukaj koplje izpod uh, površja. To je v bistvu ta rjavi, rjavi krok, rjavo področje na zemljevidu. Potem pa imamo tukaj še zaščiteno območje za medicinske vode in vodne vire v kraju bojnice. Del podjetja se nahaja v zaščitenem eh, območju, kjer se zbira termalna voda. iz zakonodajnega vidika naj bi bilo vse v redu. Ampak zaščiteno območje je v tem rdečem pravokotniku in kar polovica teh rudnikov, teh kopov je v tem rdečem zaščitenem območju. To je torej zelo problematično. Toplice so tukaj izpostavile tri ključne probleme. Prvič, eh, trenutno kopanje rjavega premoga. Namreč, če se bo pritisk zaradi kopanja tega premoga povečal, potem se bo znižala raven, kjer se nahaja termalna voda. To lahko vidite tudi na tej eh, skici kjer so stvari opredeljene z različnimi barvami. Drugi problem so, so načrtovani projekti. Približno 12 km stran od eh, toplic naj bi podjetje sedaj odprlo novi kop. In terme menijo, da bo prišlo do novih težav. Že v preteklosti se je dogajalo, da je količina termalnih vod se znižala za polovico. Zakaj? Zato, ker se je izlivala v rudnike. Tretji problem pa je ogrevanje, ki ga uporablja to podjetje. Kot vidite, je prišlo do znižanja za polovico v zadnjih 60 letih. To je povprečno znižanje. količine termalne vode. Gre za konkretni primer iz vrtine, kjer se je uh, iz 14 litrov na sekundo sedaj pretočnost znižala na približno 6 litrov na sekundo. Ta rudnik bi bilo smiselno zaprti, zapreti in prenehati z kopanjem. Namreč v tej regiji so eh, termalne vode in toplice izjemno znamenite in pomembne. Pripravili smo tudi študijo na okoljske vplive, žal pa vpliv na termalne vode še ni bil ocenjen. Sedaj pa še moja konkretna peticija. Želim, da bi evropske inštitucije sprejele dejansko mnenje o tem vprašanju, in pripravile neutralno oceno situacije. Opozoril bi vas tudi na naslednje. Pričakujemo razpravo na ravni Evropske unije in slovaškega ministrstva za zdravje. Namreč, če se bo rudarstvo nadaljevalo na tak način, potem v prihodnosti ne bomo več imeli termalnih eh, voda v tej regiji prosim, torej, da pritisnete na strovaško vlado, zato da bomo dobili konkretne informacije o tem, kako se bo regija v prihodnosti razvijala. Denar slovaških davkoplačevalcev mora biti namreč primerno izkoriščen. Hvala lepa. Zastopnik komisije je tu. Izvolite, imate besedo ime mi je Marketa Bemova, sem iz uh, generalnega direktorata za okolje. Zahvaljujem se uh, za to peticijo. Strinjam se, da uh, ta projekt razširitve dejavnosti uh, je uh, zelo kontroverzen, ampak ta projekt še ni bil uh, potrjen. Ocena učinka na okolje je Eh, nekaj, kar morajo narediti slovaški organi. Glede vode nimamo eh, nobene specifične zakonodaje eh, za te vodne vire, ampak okvirna direktiva o vodah zahteva od držav članic, da projekte preverijo in da zavrnejo dovoljenja za projekte, ki bi eh, poslabšali ali ogrozili eh, talne vode. Slovaški organi bodo morali oceniti potencijalen učinek eh, tega projekta na vodo in zagotoviti skladnost z evropsko zakonodajo o vodah glede uh, pomoči. Komisija je v stiku z eh, Republiko Slovaško v zvezi eh, z elektrarno Novaki in preverili bomo, če je to skladno z pravili Evropske unije. Ampak komisija ni obveščena o tem, da bi kakršnakoli takšna situacija obstajala. Ta o, regija je ena od o, regij, ki jo je komisija opredelila kot o, prehodno o, regijo in tudi ponuja o, posebno pomoč, ki je namenjena takšnim regijam. In a, imamo tudi strateški in akcijski načrt, ki je predviden za prvo o, polletje o, leta 2019 in upam, da bo tudi ta o, strateški in. A, Eh, strateški načrt in akcijski načrt eh, upošteval eh, to peticijo. Res je, da bi bil razvoj te topliške industrije zelo pomemben za prihodnost te regije, zlasti prihodnost, kjer ne bo več premoga. Naj povem, da ta projekt še ni bil potrjen in kaže, da eh, eh, slovaški organi eh, sedaj opravljajo vse potrebne preverbe in komisija ne more poseči v ta proces. Zaenkrat nismo ugotovili, da bi prišlo do kakršnega koli kršenja evropske zakonodaje. Hvala lepa. Danes nimamo toliko poslancev, so pa poslanci zelo dejavni. Kristjan Preda. Ja, dobro je, da sem tu, da sem izvedel, da sem aktiven. Hvala lepa za predstavitev te peticije. Zelo nas zanima stališče komisije. Tu sem prisluhnil uh, zastopnici komisije, ki pravi, da nismo priča nobeni kršitvi, ampak zanima me, kako vidijo kolege iz odbora za okolje vidijo stvari. Ali so bili obveščeni o tem, predpostavljam, da ja. Kaj so povedali? Z, ali je zanje eh, stališče Evropske komisije sprejemljivo ali ne? V vsakem primeru bi želeli v zvezi s tem pojasnila. Gospa Vela je za to odgovorna, kaj ne? Vsaj še nekaj dni, no? In ker bo verjetno ponovno izvoljena, bo morda nadaljevala. Dobro bi bilo, če bi si to pogledali. Zlasti zato, ker imamo podobne uh, vsebine v teh peticijah. Gospa Trebesius. Hvala lepa, gospa komisarka Wikström. In pa uh, hvala tudi zastopnikom komisije v dvorani. V imenu skupine EKR eh, bi rada izpostavila eh, zelo močno podporo tej peticiji. Želeli bi, da ta peticija ostane odprta in moja skupina predlaga, da uh, Eh, odbor peti začne z pisnim postopkom eh, z slovaškimi organi. Prav tako eh, predlagamo tudi, da to peticijo napotimo na odbor Envin, predobimo njihovo mnenje in močno priporočamo komisarki, da to situacijo pozorno spremlja. Hvala. Ja, seveda, to je za vse pomembno. Gospa Auken. Mislim, da je treba to poročilo obravnavati tudi z eh, misijo na Saškem, eh, kjer smo videli grozovito škodo, ki je nastala. To je katastrofa za um, eh, okolje. Res je frustracija velika, kajti vedno slišimo eh, mnenje komisije. Komisija vedno meni, da je treba počakati, dokler eh, se ne zgodi najhujše, potem pa lahko protestiramo tako nekako postmortem. Dobro bi bilo, če bi uh, imeli. Uh, pač neko predhodno komunikacijo z organi, zato da bi preprečili, da bi šlo vse narobe. In... Ja, seveda, in to moramo narediti. To smo posredovali odboru Envi v vednost, zato da so seznanjeni s tem. Ampak rada bi se obrnila na Envi odbor še enkrat in pridobila tudi njihovo mnenje. To bomo dali v zapisnik in to bomo tudi storili. Prav tako mislim, da je treba pripraviti dopis eh, za uh, slovaške organe, uh, v katerem jih obvestimo o tem dogodku, ki se je pravkar zgodil v tem odboru, o stanju. In vemo tudi, da je postopek izdaje dovoljenja v teku, zato se mi zdi, da je čas primeren, da jim pišemo usporedno pa lahko tudi uh, zahtevamo pisno uh, obvestilo o napredku uh, strani komisije. Zaenkrat ste nam to podali ustno, ampak potrebovali bi uh, te informacije tudi pisno. Novaki elektrarna, ki bo zaprta 2021, Eh, predstavlja 7 odstotkov vseh izpustov CO2 v državi. To so ogromne številke. Samo ena elektrarna ima že takšen učinek. To moramo vzeti resno. Hvala lepa. Ali želite še enkrat besedo? Ne? Dobro, potem bomo končali s tem. In hvala lepa, da ste nas obvestili o tem, hvala, da ste prišli tako daleč in uh, hvala sploh za vse. Uh, nekega dne boste evropski junak. Najlepša hvala, tudi jaz se iskreno zahvaljujem tudi za vaše končno stališče. Eh, na to imamo še Boga Håkansona, ki ima zelo švedsko ime, je pa danec in sicer eh, eh, je tu v imenu Danskega združenja za varstvo narave, ki se bori proti ograji na dansko-nemški meji. Gospoda Håkansona sicer ni, ampak komisija pa je tu in jo prosim, da se oglesi presidente, per dare la parola alla Commissione. Hvala lepa, da ste dali besedo komisiji. Sam sem odgovoren za enoto, ki se ukvarja v GD Sanku za odpravo nalezljivih bolezni živali. Ta peticija se nanaša na mrežo oziroma na ograjo, ki je bila postavljena zato, da bi omejili migracije divjih prašičev. Ta ograja je zdaj postavljena vzdolž dansko-nemške meje. Predvsem smo želeli s tem preprečiti širjenje afriške prašičje kuge. Ta je že povzročila precej škode v številnih državah. Evropska komisija je ocenila ta ukrep. Tudi za mnenje smo zaprosili EFSO. Nismo prišli do zaključka, da bi to vrstna ograja bila v celoti učinkovita. Kar zadeva upravljanje populacije divjih prašičev, je le to odvisno od večjih ukrepov. Takšne izkušnje imajo na Češkem, pa tudi v Belgiji, kjer se je ta bolezen pojavila pri divjih prašičih. Evropska komisija pa ni nikoli podpirala to vrstnih pobud. Mi smo se bolj zauzemali za omejene ukrepe, ki so ciljno usmerjeni in namenjeni omejevanju. Komisija je organizirala tudi ministersko srečanje ministrov za kmetijstvo in okolje ker smo želeli opredeliti, kakšne so naše pristojnosti in kako lahko ukrepamo skupaj na tem področju. Pripravili smo tudi dolgoročno strategijo, ki vsebuje določena priporočila. Gre predvsem za to, da kakršenkoli ukrep, ki ga sprejmemo za zajezitev afriške prašiče kuge in za omejitev divjih prašičev, morajo biti skladna z okoljsko zakonodajo, pa tudi z veterinarsko zakonodajo, ki velja v Evropski uniji. Seveda pa je treba vse to tudi preveriti z znanstvenega vidika in tehničnega vidika. Predvsem me zanima, kakšen je vpliv na fauno in tudi na okolje. Hvala. Hvala lepa, gospa Auken. No, eh, bom govorila dansko, glede na to, da to na danskem eh, zelo pozorno spremljajo. Zahvaljujem se eh, komisiji za zelo jasen odgovor. Na danskem vsi vemo, da ta ograja proti divjim prašičem ničemur ne služi. Sveda je prašeča koga eh, nekaj eh, obupnega, ampak eh, tega se je treba <laughs> lotiti na ustrezen način. Naprimer, morajo biti odgovorni tudi prevozniki. In način prenosa tega virusa je prek prevoza ranjenih živali ali pa mesa. In zato ta ograja apsolutno ničemor ne služi in nas ne bo pred ničemer zaščitila. In komisija in danska vlada uh, se morata tu aktivirati. To ograjo lahko vidimo, lahko jo vidimo celo z morja in gre praktično v morje in uh, onemogoča uh, uh, prosto gibanje med Dansko in Nemčijo občutek imamo, da eh, postavljamo mejo med Dansko in Nemčijo. Ta ograja eh, tudi prečka eh, zaščitena območja in gozdove, kjer moramo tudi spoštovati okolje. Naj povem, da Danska uh, ne spoštuje uh, okoljske zakonodaje, kar je vseeno minimum, če imamo uh, območja eh, Natura 2020, potem. Uh, oziroma Natura 20, potem je treba ta področja tudi zaščititi. In ta ograja uh, Eh, tudi eh, ni bila vključena med tiste vidike, ki lahko škodijo okolju, čeprav je to eh, očitno. Moramo ugotoviti, da Danska ni spoštovala svojih zavez in ugotoviti, kaj se dogaja z naravo. In naj povem, da je to tudi provokacija naših nemških kolegov na čezmejnih območjih. Vse skrbi, tako na danski kot na eh, eh, nemški eh, strani, vse skrbi gradnja te ograje na področju, kjer, ki je področje vključevanja in tako dalje. To je res škandal in eh, na ta način eh, prisilimo ljudi, da iščejo eh, druge poti, medtem ko <laughs> merjasi nimajo nobenih težav pri prehodu. To, te težave imajo ljudje in druge živali. In zato prosim komisijo, da naredi še več eh, in da zlasti eh, v odnosu do Danske zahteva, da eh, se na to odzove oziroma komisija lahko tudi sproži postopek zaradi kršenja obveznosti. To, ta ograja krši obveznosti Danske mm, v okviru Nature 2000, kajti sicer to nima nobenega smisla imamo 80 milijonov danskih kron, ki so tu vržene čez, čez okno. Istočasno pa ima ta ograja zelo negativne učinke na okolje, na ljudi in tako dalje. In zato prosim komisijo, da pozove dansko vlado, da prekine Eh, zagradnjo te eh, ograje, da ugotovi, da ta eh, ograja nima nobenega smisla in da krši Naturo 2000. Kakšen smisel ima zakonodaja, če jo nihče ne spoštuje? Hvala lepa. Najlepša hvala. V celoti podpiram to, kar je povedala kolegica Auken. Sam tega ne bi mogel bolje povedati. Samo en komentar imam še pri vsem skupaj. Do te ograje je prišlo iz upravičenih strahov zaradi svinske kuge oziroma prašičje kuge. Namreč, če se to razširi, ne gre samo za divje prašiče, ampak tudi eh, za veliko gospodarsko škodo, predvsem eh, pri pridelovalcih svinine. Kmetje imajo tukaj torej velike skrbi in eh, to razumem, ampak takšna ograja ni zadostna zaščita za to bolezen bolezen se širi veliko hitreje, kot lahko tečejo divji prašiči. Ta ograja zato ni dobra ne za naše okolje, ne za uh, omejevanje bolezni, zato mislim, da mora komisija res ustrajati pri tem, da se prepreči gradnja te ograje. A si predstavljate, da bi vsaka država začela graditi ograje pri eh, svojih mejah v gozdu. Naprimer, namreč v Evropi smo zelo ponosni na to, da nimamo več meja in to velja tudi za naravo. No, to pa je zgodovinski trenutek, ko uh, Peter Jar podpira Margaret Auken, to je zgodovinski trenutek. Veste, kaj sem pravkar naredila? Tu sedim, tu pišem in napisala sem jar, avken in oba dala v srček. Če se Peter Jar in Margaret Auken uh, tu zedinita, potem je to uh, res uh, simbolno. Evropa si danes ne more privoščiti ograj in zidov, potrebujemo mostove, tu je simbolna vrednost veliko večja, kot si predstavljamo. Politično je pomembno, da eh, to izpostavimo. Prav tako bi izpostavila še nekaj. Na eni strani imamo potrebnost, nujnost, na drugi strani imamo uh, uh, sorazmernost. In uh, kuga se širi hitreje, kot lahko nek merjasec teče. Kar pomeni, da vse to nima nobenega smisla, če pride do epidemije. Zopet za to peticijo velja, da jo bomo pustili odprto. Pozvali bomo danske organe, da takoj prenehajo zgradnjo te ograje in to bomo naredili. In prav tako bomo vključili tudi del v zvezi s sorazmernostjo, z nujnostjo. Eh, omenili bomo tudi eh, simbolni učinek, ne samo na nemško-dansko mejo, temveč na celo Evropo. In vključili bomo tudi Petra Jara. Dobro, hvala lepa. In nadaljujemo z naslednjo točko. To je peticija 513 o LGBT družinah v eh, Evropski uniji in eh, govorili bomo o peticiji 1081 v zvezi z zavrnitvijo dostopa partnerju homoseksualnega polskega državljana. Nobenega uh, pobudnika te peticije ni, komisija pa je tu, zato prosim, da prevzamete besedo. Um, the... Hvala lepa. Začela bi s prvo peticijo, gre za 513 skozi 216. Tukaj je govora o različnih vprašanjih, ampak začela bi predvsem eh, z vprašanjem nepriznavanja imena otroka pobudnice peticije. Pobudnica peticije trdi, da uradi v uh, Grčiji ne želijo sprejeti priimkov z zajem, ki otroka, ki je bil rojen istospolnemu paru v Španiji. Španski organi so zapisali v rojstni list, oba priimka obeh staršev, torej priimka obeh staršev, grški organi pa tega ne želijo priznati. Julija 2018 je potekal sestanek, o tem izpostavila bi nekaj informacij na podlagi sodne prakse. Evropsko sodišče pravi, da če je bilo ime upisano v neki drugi državi članici, mora država ki je matična država nekega državljana, to sprejeti. Namreč zavrnitev države članice, da sprejme takšno ime, bo oviralo tega državljana pri izvajanju njegovih pravic. Samo trenutek ne želim, eh, da bi vas motili pri vašem komentarju, ali lahko torej prosim pobudnike prejšnje komi eh, peticije, da se pogovorijo izven sejne dvorane. Tako sedaj pa nadaljujte. Hvala lepa. Torej, oviranje, naprimer, pravice do uh, gibanja je lahko upravičeno, ampak samo, če imamo tukaj objektivne razloge za to. In če je to sorazmerno z objektivnimi uh, razlogi. Objektivni pomisleki povezani z javnimi politikami morajo biti zelo strogo opredeljeni in jih ne more vsaka država članica sama določati brez nadzora evropskih inštitucij. Cili, ki so povezani z javnimi politikami, se lahko navajajo samo, če obstaja dovolj resna grožnja za temeljne interese družbe. Potem pa gre tukaj za ukrepe, ki omejujejo temeljne pravice, kot je naprimer pravica do gibanja. To je mogoče izvesti samo v primeru, če je to nujno za zaščito določenih interesov in če tega ni mogoče doseči z manj omejujočimi ukrepi. Na podlagi tega se je komisija pogovorila z grškimi oblastmi, z njimi smo v stiku že od januarja 2016 in eh, komisija je odbor obvestila julija lani o tem, da so grški organi državnim pravnim svetovalcem naložili, da ugotovijo, kako je z poimenovanjem otrok, ki so se rodili istospolnim parom ta zahtevek je sedaj predložen pravnemu svetovalcu in se nanaša na to peticijo. Prejšnji teden so grški urad, organi opredelili komisijo, da je bilo mnenje sprejeto pri uh, grškem pravnem svetovalnem organu, to je sklep 2000, eh, 201 skozi 2018 in tam je navedeno, pri katerih razlogih je mogoče zavrniti ime. Preliminarna analiza kaže na to, da so grški organi pripravljeni spremeniti svoje mnenje, ko gre za priznavanje imen. Besedo bi dala kolegu, ki bo eh, omenil druga vprašanja, ki jih tukaj omenja peticija. Hvala lepa, Ruta, najlepša hvala, predsedujoča. Kot veste, je pobudnica peticije pozvala komisijo in parlament tudi k temu, da se nekako opredelijo dokumenti o civilnem statusu v Uniji. In komisija je tukaj razmislila ter prišla do rezultata. Nacionalna zakonodaja glede priznavanja civilnega statusa, to je seveda v pristojnosti držav članic, je nekaj, kar mora biti podvrženo sodni praksi Evropskega sodišča in kar nekaj sodb je bilo sedaj že sprejetih, še posebej glede imena. Naprimer, ko gre za sprejetje eh, sklenitev zakonske zveze v drugi državi članici, to je vedno podvrženo tudi sodni praksi. LGBTI družine se tukaj soočajo z nekaj težavami in to je vedno podvrženo sodni praksi in tudi legislativnim eh, pobudam. Komisija je v tem trenutku sprejela, da ne bomo, odločitev, da ne bomo pripravili legislativnega predloga glede tega vprašanja. Kakršenkoli predlog, ki bi ga sprejeli, namreč ne bi bil sprejet strani so zakonodajalcev v tem trenutku. Tudi pri drugih zakonodajnih aktih smo videli, da ne bo podprla večina takšnega predloga in zato komisija ne bo predlagala zakonodajnega predloga glede preznavanja civilnega statusa. Ampak, kot je povedala kolegica, bomo še naprej spremljali vprašanje tega, kako države članice uporabljajo svojo nacionalno zakonodajo v skladu z sklepi Evropskega sodišča. Želi kdo besedo? Gospa Ward, izvolite, nisem vas videla. Izvolite. Uh, I'm, I'm Hvala lepa, jaz sem občasna članica, ampak to vprašanje me zelo zanima. Veseli me tudi, da tako dobro predsedujete tem odboru. V skupini socialistov in demokratov se nam zdi izjemno pomembno to, o čemer eh, ta peticija govori. Jaz kot eh, Britanka še vedno upam, da se Brexit ne bo zgodil, do sedaj se to ni zgodilo. Me pa skrbi eh, naslednje. Brexit je privedel do določenih zaplet, kar se tiče državljanstva. Vem, da je eden izmed poslancev tukaj zelo zauzet, da se ta peticija glede Grčije ne zapre in uh, upam, da bo odbor za peticije še naprej spremljal, kako to poteka. Namreč mislim, da moramo storiti več pri tem uh, vprašanju. Države članice moramo spodbujati k temu, da se zauzemajo za boljše pravice za vse in da se zmanjša diskriminacija. Torej, podprla bi to kar so želeli izpostaviti pripravniki te peticije. To je vprašanje, ki je zelo pomembno in mora ostati na našem dnevnem redu. V tem odboru moramo biti zelo ponosni na naše dosedanje delo. Namreč veliko stvari smo že storili. To smo posredovali m, mm, skupini za LGBT zadeve, poleg tega smo pridobili mnenje odbora Juri to je bilo leta 2016, razpravljali smo o tem vprašanju julija 2018. Torej, storili smo vse, kar je v naši moči. Po mojem mnenju bi morali to peticijo sicer sedaj zaključiti, zapreti. Zakaj? Zato, ker smo mi storili vse, kar je v naši moči. Ampak en element obstaja, zakaj bomo to pustili odprto in to je Brexit. Ne vemo namreč, kaj se bo zgodilo. Prav zato bo ta peticija ostala odprta. v naslednjem sklicu parlamenta pa si bomo to še enkrat ogledali. Gre namreč za pravice državljanov, za nediskriminacijo in tako naprej. Torej, če gledamo čisto realistično, smo izkoristili vse opcije, ampak Brexit lahko še veliko spremeni, zato bomo te peticije obdržali uh, odprte. Mislim, da smo poslali vse informacije in eh, prejšnji teden smo prejeli informacije strani grške vlade. To je zelo dobro. Mislim namreč, da pripravljajo novo zakonodajo povezano z imeni. Namreč eh, slišali smo tudi vprašanje, ali lahko nekdo, ki se poroči, spremeni ime in tako naprej. To vse so analizirali in zato bi bilo zelo dobro, če bi nam komisija pripravila pisni odgovor. To lahko storimo. Poleg tega pa lahko pošljemo komisarki Jurovi tudi dopis, v katerem bomo zapisali, da nas ta situacija skrbi in da prosimo za dodatna pojasnila. V tem dopisu bi lahko izpostavili tudi to, da evropske institucije niso koristne pri boju zoper tako nedopustne eh, postopke. V evropskih institucijah moramo vedno delovati kot zgled in ne smemo diskriminirati istospolnih parov in njihovih otrok. To moramo zapisati v pismu gospe Jurovi in mislim, da lahko to storimo v naslednjih dneh. Tako mislim, da smo vsi zadovoljni s tem. Tako, sedaj pa mislim, da si vsi zaslužimo prijetno večerjo po tem dolgem dnevu. Hvala lepa vsem skupaj in eh, resno vzamete moje priporočilo in uživajte v večeru.